Très bien. Si vous voulez bien, euh, je vous proposer de, de regagner. Pozdravljeni. Predlagam, da se posedete, zato da bi lahko začeli z dopodanskim delom današnje seje. Kot je predsednik včeraj napovedal, bo danes odsoten, je v Luksemburgu. udeležil se bo sveta, od katerega veliko pričakujemo, kar se tiče odločitev na področju našega sektorja. Pridružil pa se nam bo spet popovdan in prosil me je, da danes predsedujem do podanskemu delu seje. Zato predlagam, da nadaljujemo z delom, ki smo ga začeli že včeraj. Danes bi slišali predstavitev študije, tako kot je opisana v dnevnem redu, to je študija o primerjavi dohodkov kmetov v Evropski uniji. To je študija, ki je bila narejena za naš odbor. Gre pa za primerjavo prihodkov med različnimi državami članicami EU. Eden naših skupnih ciljev je to zapisan tudi v skupni kmetijski politiki, to je, da se zagotovi primeren življenski starna, standard kmečki skupnosti, zlasti tako, da se povišajo posamezni prihodki ljudi, ki delajo v kmetijstvu. In ta cilj mora ostati ena naših prednostnih nalog. Ta študija nam bo pokazala, kako so se razvijali prihodki kmetov v EU. Videli bomo, kakšne so različne dinamike med državami članicami, slišali bomo pa tudi nekaj priporočil o tem, kako bi lahko izboljšali prihodke teh kmetov. V mojem imenu in imenu članov odbora bi rad pozdravil gospa, gospoda Barclaya Hilla in gospoda Dilina, Dilana Bradleya iz Agre CEAS iz Združenega kraljestva, ki sta pripravljala to študijo in ki nam jo bosta tudi predstavila. Po predstavitvi bom dal besedo predstavniku GD Agri, gospodu Anjotisu, potem pa bom dal možnost, da se priglasijo k besedi tudi vsi člani našega odbora. Tako, kateri od vaju bi rad začel? Prav, torej vi boste začeli, potem pa se bomo še pogovorili o tej zelo pomembni temi. Najlepša hvala vnaprej. Hvala, predsednik. Moje ime je Barclay Hill. I'm Hvala, predsedujoči. Moje ime je Barkley Hill, sem star kmetijski ekonomist in sodelujem z dr. Dilanom Bradleyjem iz Agra CEAS Consulting. Zelo vesel sem, da sem lahko upravljal to delo za Evropski parlament. Poročilo, ki je pred nami, je precej daljše kot eh, to, kar lahko povemo na taki predstavitvi, zato bomo samo danes povdarili ključne stvari in z veseljem odgovorili na vaše vprašanja. Kako je strukturirana predstavitev? Kot vidite, bom najprej podal uvod, potem pa bom spregovoril o virih podatkov in metodologiji. Mogoče bom o tem govoril dal, kot se bo vam zdelo primerno, ampak menim, da je zelo pomembno, da se razumejo glavna načela metodologije, ki je bila uporabljena za določanje prihodkov in da se tudi ve, odkot prihajajo ti podatki. Potem bom pripravil pregled tega, kako se razvijajo prihodki v kmetijstvu. Tukaj se bomo sredotočil predvsem na to, kako so splošne, kako se splošne spremembe pri prihodkih odzivajo na to, kar se dogaja v EU. V zgodovini je vedno obstajal pritisk, da bi se zmanjševali stroški in to vedno že daljše obdobje pritiska na prihodke kmetov, tako da so se njihovi prihodki zmanjševali. Mi pa moramo ohraniti te, raven teh prihodkov in kako se to zdaj dogaja v Evropski uniji. Potem še ena stvar, ki jo moramo upoštevati, sprejem, spremenljivost iz leta v leto. Kmetje vejo, da bodo pač prihodki nihali in zato sprejemajo različne ukrepe. Tretja pomembna značilnost kmetijstva je heterogenost kmetij, ki so eh, zelo različnih vrst in zelo različno velike. In vprašanje je, kako zdaj to vključiti v statistike oziroma kako se to odraža v statistikah Evropske unije. Potem bomo govorili o glavnih vzrokih za nedavne spremembe v kmetijstvu. Kaj so glavni dejavniki sprememb? peti del govori o razlikah med državami članicami. Stališče držav članic eh, v tej študiji je bilo določeno z nekakšnimi pogoji, ki so bili vnaprej opisani. Na koncu bom govoril tudi o dokazih in statistikah, ki smo jih na tak način izbrali. Naslov študije je primerjava prihodkov kmetov. Ampak kaj lahko primerjamo? V tej specifikaciji, v teh navodilih, ki smo jih dobili, je bilo povdarjeno, da ne smemo pozabiti na glavni cilj skupne kmetijske politike, da se zagotovi primeren življenski standard kmečki skupnosti. V zadnjih 30 letih mojega dela za Eurostat in druge se je izkazalo, da me zelo zanima, kaj je ta primeren življenski standard kmečke skupnosti, kakšen cilj je to, kako ga lahko spremljamo in kako uspešne so politike pri zagotavljanju primernega življenskega standarda. Hkrati je to zelo povezano z prihodki kmetijskih gospodinstv. Vendar evropske inštitucije nikdar niso določile, kaj je primeren življenski standard v kmetijstvu in nikdar nismo imeli jasne opredelitve, kaj je kmečka skupnost. Ne vemo točno, kaj ta gospodinstva počnejo ali imajo vsa kmetijska gospodinstva kmetijo, ali so to tista, katerih glavni vir prihodkov je kmetijska dejavnost. Ampak ta opredelitev je zelo pomembna zato, da ugotovimo, kakšna je raven prihodkov v kmetijskih gospod, gospodinstvih in da vidimo, kako nihajo njihovi prihodki oziroma se razvijajo s časom. Jasno je, da je zelo zanimivo, če primerjamo prihodke različno velikih kmetij, prihodke različnih vrst kmetij ter prihodke kmetij iz različnih regij in držav članic. Tukaj nas ne zanima samo višina prihodkov, višina je zelo pomembna, seveda, če govorimo v kontekstu življenskega standarda, vendar pa nas zanima tudi, kako se spreminjajo prihodki, kako stabilni so in kako so porazdeljeni. Naprimer, če pogledamo prihodek ustvarjen z delom v kmetijstvu, lahko ugotovimo, da ima neka, nek delež teh kmetij negativen prihodek in kako torej te kmetijo, pri, kmetije preživijo, zato ker imajo še druge vire prihodkov. In zato preživetje neke kmetije je odvisno tudi od drugih dejavnosti in drugih prihodkov. Zdaj bom na kratko predstavil računovodske metode, kako merimo prihodke v kmetijstvu sistem nacionalnih računov in evropski sistem eh, računovodstva nam zagotavlja ta dva načina za merjenje prihodkov. Lahko ugotavljamo prihodke iz dejavnosti, kot je naprimer kmetijska dejavnost, lahko pa pogledamo prihodke ki jih ustvari določena institucionalna enota. Glavna institucionalna enota v kmetijstvu je kmetija, družinska kmetija. Obstajajo pa tudi lahko eh, podjetja ali kmetije, ki so prava podjetja. ampak to gre za isto eno dejavnost, ki jo lahko gledamo z dveh različnih vidikov in tukaj na tem diagramu lahko vidite naslednje. Sivo območje se nanaša na kmetijsko dejavnost, na njihovo proizvodno, proizvodnjo in na podjetniški prihodek. In to sivo območje je razdeljeno na tri vrste institucionalnih enot. Torej družinske kmetije, zadruge in drugo. Potem pa vidite na tem diagramu tudi območja, ki niso siva. To so tista območja, katerimi predstavljamo dejavnosti, ki jih opravljajo gospodinstva in ki niso kmetijstvo. To so dopolnilne dejavnosti. Nekatere kmetije nimajo takih dejavnosti in v svoj prihodek ustvarijo s kmetovanjem. To je bolj na levo, bolj na desno, ko gremo več gospodinstev je, kjer je njihov drugi prihodek ustvarjen z dopolnilnimi in drugimi dejavnostmi, ki niso povezane s kmetovanjem. The next slide looks at some of the uh, uh, methodolog methodological issues. Ta diapozitiv govori o Eh, metodologiji za merjenje prihodka gospodinstev. To dela oziroma so določili, sta določila Eurostat in FAO pri Združenih narodih. Pomemben pojem tukaj je razpoložljivi prihodek na gospodinstvo in na gospodinsko enoto. To pomeni, da odstranimo vse oziroma ne upoštevamo vseh obveznih plačil, ki jih morajo ustvariti. Hkrati pa upoštevamo vse prihodke, ki prihajajo iz kmetijstva, drugih dejavnosti, nadomestil in tudi iz pokojnin. Imamo različne opredelitve in eh, pogosto imamo osko ozek pristop, ki upošteva samo prihodke iz kmetijstva in potem širši pristop, ki upošteva prihodke tudi iz drugih verov. Po mojem mnenju ni nobenega evropskega statističnega sistema, ki bi zagotavljal ustrezne podatke o tem, kakšni so prihodki kmetijskih gospodinstev in na podlagi katerih bi lahko primerjali te prihodke z drugimi socialnimi skupinami in menim, da je to velika vrzel. Zato se je treba zanesti pač na podatke, ki jih lahko dobimo od posameznih držav članic, ti pa so razdrobljeni in nepopolni. in zakaj nimamo takih ustreznih informacij, kjer bi lahko, ki bi eh, omogočili primerjavo kmetijskih prihodkov v kmetijskih gospodinstvih z drugimi gospodinstvi. Prvič, ni dovolj političnega, politične želje povpraševanja potem. Zakaj? V preteklosti so politiki menili, da so kmetje odvisni samo od kmetovanja in da njihovi prihodki prihajajo samo iz kmetovanja. V preteklosti so bili prihodki in če bi se izkazalo, da bi bili prihodki kmetij višji od dru prihodkov drugih gospodinstev, bi bilo to politično nespremljivo in potem, ko so se ti podatki začeli meriti v letih, v 30-ih, 40-ih letih 20. stoletja, se je začelo gledati, kakšne prihodke ustvarja kmetijska proizvodnja, ne pa niso se pa osredotočali na podatke po kmetijah. v kmetijski politiki tudi ni bilo operativnih zahtev v to smer. Nobenega mehanizma ni bilo, ki bi zahteval informacije o tem, kakšni so prihodki kmetov. Hkrati so uporabniki zelo hitro zadovoljni s kakšno številko, ki jo dobimo. Ki jo dobijo, jo pač sprejmejo. Tudi to je eden od razlogov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 ministri menijo, da se samo birokracija ukvarja s takimi podatki. In zadnji razlog, podatki, ki so zbrani, niso zelo kakovostni. Včasih jih enostavno ne zbiramo, včasih pa se zbirajo v drugih sistemih, naprimer v sistemih za obdavčenje in tako naprej. Vendar pa v številnih državah kmetje niso obdavčeni, glede na njihov prihodek in zato potem ni podatkov o teh kmetijah oziroma o prihodkih teh gospodinstv. Right. To, uh, incomes... Zdaj pa prehajamo na podatke o prihodkih iz kmetijske dejavnosti. To je dosti bolje urejeno in imamo dva glavna sistema v Evropski uniji za merjenje prihodkov iz kmetijske dejavnosti. Prvi tak sistem so gospodarska poročila za kmetijstvo, ki jih pripravlja Eurostat. To je pristop od zgoraj na vzdolj ocenijo prihodek celotnega kmetijskega sektorja na podlagi sekundarnih virov. Če želimo dosed, ugotoviti vrednost kmetijskega, kmetijske proizvodne, ocenijo pridelek, cene in iz tega izračunajo vrednost pridelka. In to lahko zelo na hitro naredijo, kajti Eurostat lahko pripravi ocene še preden se začne, eh, lahko pripravijo ocene za prihodnje leto. Ti podatki so zelo ažurni, vendar so agregirani. Druga, druga, drugi način zbiranja podatkov pa je mreža za zbiranje računovodskih podatkov o kmetijah. Ta mreža ne pokriva samo podatkov, ne pokriva podatkov o posameznih kmetijah, ampak o kmetijski proizvodnji. Vendar pa lahko vseeno vidimo boljšo mikroekonomsko sliko v kmetijah. Poleg tega je treba upoštevati to, da v vsaki državi obstaja prak, pod katerim se podatki ne zbirajo. Ta prak je v različnih državah različno visok, kar je lahko tudi problem, kajti tiste kmetije, ki so pod pragom, niso vključene v zbiranje podatkov. Čeprav imate podrobne podatke, so ti podatki stari približno dve leti, ko jih lahko uporabimo. ta drugi vir podatkov, to mrežo za zbiranje računovodskih podatkov, FADN, smo uporabljali, smo največ uporabljali. Naš glavni indikator pa je družinski prihodek kmetije. To je prihodek, ki ga kmetija lahko uporabi za to, za naložbe, za potrošno in tako naprej, potem, ko so odšteti vsi stroški, stroški za e, seme, gnojilo, ko so izplačane vse plače in tako naprej. To je naš glavni kazalnik. Preden spregovorim o tem, pa bi rad spregovoril še o rezultatih o tem, kaj smo izvedeli o kmetijskih. Prihodkih, o družinskih oziroma gospodinskih kmetijskih prihodkih. Kaj smo ugotovili, da kmečka dejavnost ni edina dejavnost in edini vir prihodkov. prihodek, ki ga družina ustvari s kmetovanjem, ni zanesljiv podatek o tem, kakšen je celoten prihodek te družine, ker ima še druge vire. Stable than the income from agriculture. An important finding that is that. Pomemben izsledek je sledeči um, um, uh, povprečen razpoložljivi prihodek v večini držav članec je pogosto primerljiv s splošnim prihodkom tiste države. Ampak razlike so po državah. V nekaterih državah je tako, da je tipični kmetijski gospodinski prihodek višji kot um, nacionalno povprečje. Nizozemska in Združeno kraljestvo sta na primer primer. primer. V nekaterih uh, državah pa je ta kmetijski prihodek nižji, naprimer na Portugalskem. Če si pogledamo Evropsko unijo kot celoto, pa je tako, da ni nobenega dokaza za to, da kmetijska gospodinstva imajo nižji, uh, uh, nižje prihodke kot pa nacionalno povprečje. Nekaj pa je tudi revščine. Zato ne moremo podpirati pogoste trditve da so prihodki v kmetijstvu za 40 odstotkov nižji kot v povprečju družbe. Vse te primerjave in vse te domneve temelijo na nečim, kar a, ne ustreza kmetijskim gospodinstvom. Potrebujemo mnogo boljše statistike za to področje, a, torej za področje kmetijstva. In k temu se bom še vrnil. Pojdimo eh, k naslednji točki. To je pregled eh, razvoja prihodkov. Ko gre za prihodke iz kmetovanja, uporabljamo rezultate iz FADNA. To so torej rezultati iz eh, gospodarskih sporočil za kmetijstvo in ti rezultati ustrezajo rezultatom FADNA, kot smo omenili v poročilu. Toda spomniti se moramo sledečega. Ko merimo prihodke iz kmetijskih dejavnosti, je to tako, da je to samo del prihodkov eh, kmetov. Um, torej, um, nam je všeč kazalnik družinske prihodek kmetije, kajti to je po tem, torej to je nekaj, kar ostane potem, ko se plačajo plače, pokojnina in tako naprej. E, to je zelo nestabilen znesek, kajti kmetijstvo je zelo nestabilna dejavnost. In empirično je tako da je povprečje treh let primeren postopek. In številni rezultati eh, vzamejo za podlago povprečja treh let za podlago. Eh, razvoj preko časa je zanimiv, ko primerjamo eh, kmetije različnih velikosti in pa kmetije različnih dejavnosti. Sedaj pa bom predal besedo kolegu uh, eh, Dvedliju, ki nas bo predstavil naše izsledke, ki temelijo na rezultatih FADNA in pa ki temelijo zlasti na uh, družinskih uh, kmetijskih prihodkih. Hvala lepa. Najprej bi rad um, ponovil ja, to, kar je povedal že kolega. Eh, niso zaključene kmetije, ki eh, imajo eh, proizvodnjo nižjo od 25 tisoč evrov. Izuzete pa so tudi nekatera kmetijstva, kajti niso vse države enako predstavljene v tipologiji sadna. Pogledamo si tudi raven, smer sprememb in pa variabilnost. Najprej bi vam rad predstavil eh, številko šest. Tukaj gre za razvoj eh, družinskih prihodkov na družinsko delovno enoto. In se gre tukaj za eh, Združene Evropske unije v obdobju 2004 do 2012. Tukaj vidimo sledeče. Trend gre na vzgor za vse skupine. Evropska unija, ki je postala iz 15 na 27, beleži rahlo rast Eh, če si pogledate sestavne dele Evropske unije, potem vidite EU eh, e 15 in pa EU 10, torej to so države, ki so se pridružile leta 2004, to je rdeča linija, torej obi skupini kaže ta trend na vzgor. Upad pa je bil eh, med leti 2007 in 2009 Bolgarija in Romunija sta se pridružili, to je zelena linija in tu vidite, da državi niso zabeležili takšnega upada kot med leti 2007 in 2009. Potem vidite tukaj konvergenco med različnimi skupinami v obdobju in sicer v odstotkih. Absolutna vrzel uh, v prihodkih ostaja enaka med temi skupinami. Potem imamo razpredeljnico številka 7. Je, ja, tukaj imamo precejšnje nihanje od leta do leta. Torej, prihodki so se spreminjali za uh, iste skupine kot v, prete, v prejšnjih letih. Torej, 2008 in 2009 je bilo tako, da so letne spremembe pozitivne vidite tudi, da se je prihodek vsako leto večal. To vidite v zeleni črti, čeprav je prihajalo do različnih povečanj v različnih letih. Opazili, opazili boste tudi veliko variabilnost v prihodkih od leta do leta. 2007 so se prihodki povečali, več so se povečali v EU10 e kot v EU15. To sta rdeča in zelena linija in leta 2009. Eh, je prišlo do upada, pri, večjega upada eh, v, v EU10 kot EU15. Zakaj vam kažem te številke? Zato, da eh, poudarim, kako nevarno je, če si pogledamo situacijo od leta do leta, kajte prihaja do velikih nihanj. Zato smo v poročilu vzeli povprečje treh let. Številne publikacije prezrejo to nihanje. In zato je bilo eh, leta 2009 govora o upadu prihodkov. Ampak mislim, da bi si morali pogledati drugačne številke. Potem imamo um, prost, um, graf številka 7. Tukaj gre za velikost kmetij. Ogledali pa smo se povprečje od 2010 do 2012. Uporabljali smo dva kazalnika. Torej, uh, uh, to in sicer neto dodano vrednost na kmetijsko delovno enoto in pa družinski prihodek kmetije na družinsko delovno enoto. Torej, uh, družinski prihodek kmetije na družinsko delovno enoto je rdeč obstaja močna povezava med velikostjo kmetije in pa prihodkom. Če se um, kmetija veča, potem je večja proizvodnja, torej prihodki se potem večajo. v, v velikih skupinah boste videli tudi, da prihaja do velike razlike med družinskim prihodkom eh, na družinsko delovno enoto in pa med leto eh, dodano vrednost kmetije na kmetijsko delovno enoto. To pomeni, da gre tukaj za malo eh, družinskega dela. Torej pri velikih kmetijah boste videli, da je ta razkorak velik. Potem eh, številka 9, tukaj najdete enake informacije, ampak eh, po eh, različnih vrstah kmetij, povprečje je so leta 2010-2012, torej zeleno je, zelena črta je neto dodana vrednost kmetije. In Tukaj vidite precejšno razliko po prihodkih glede na vrsto kmetije, pa tudi znotraj vrste kmetije vidite precejšne razlike, ampak tega, to se tukaj ne odraža. Če imate mešane kmetije, je prihodek mnogo nižji, kot če vzamete naprimer kmetije, ki se ukvarjajo s prašičerijo in pa perutninstvom. Imamo nekatere eh, mešane kmetije, ki imajo više dohodke kot pa kmetije, ki se ukvarjajo z granivori. To so pomembne razlike, ki jih moramo imeti pred očmi. Obstaja povezava med veliko in pa vrsto kmetije. S tem smo se ukvarjali v poročilu. Če si pogledate ta graf in če si pogledate granivore, tukaj boste našli najvišje stolpce. Granivori predstavljajo eno tretjino velikih kmetij mešane kmetije pa predstavljajo večino pri zelo majhnih kmetijah. Zelo velik vpliv ima velikost kmetije, ko si pogledamo razmerje med vrsto in velikostjo. Kmetije, ki imajo večji prihodek, uporabljajo več kapitala. In, torej, delovna sila je samo eden dejavnik. Torej, velike kmetije so med grani vodnimi eh, kmetijami, eh, je pa tukaj zelo veliko kapitala, veliko bolj so kapitalizirani kot pa naprimer mešane kmetije. Potem številka 12, tudi tukaj imamo povprečje od 2010 do 2012. Ehm, tukaj pa je prikazana starost za EU eh, e 27 držav članic Tukaj imamo povprečno starost kmetovalcev, ampak vseh uh, v gospodinstvu, ne samo poglavitnega kmetovalca, kar bi bil naprimer oče. In če, pogledali, če bi si pogledali samo poglavitnega kmetovalca, bi bile številke drugačne. Tukaj imamo, raz, seveda je vse povezano z velikostjo kmetije. Naprimer, mlajši kmetovalci imajo manjše uh, kmetije. ampak to tukaj ni zajeto. Številka 17, tukaj si pogledamo nihanja od 2004 do 2012. Imamo horizontalne linije, ki kažejo povprečje Evropske unije. Modra je e, linija je družinski prihodek kmetije. Modra črta je neto dodana vrednost kmetije. In višji, ko je stolpec, večje je nihanje, večje so razlike. Torej, nekatere vrste kmetij imajo veliko večjo variabilnost. Kar se tiče polščin in pa eh, granivorov, tukaj prihaja do velikih nihanj. Vino, eh, vrtnarstvo in tako naprej, to pa so področje, kjer je največja stabilnost. Pomembno je imeti eh, pred očmi to, da so nekatere vrste kmetij bolj variabilne kot druge. Prihaja do večjih nihanj. Sedaj pa bom znova predal besedo Barkliju za to prosojnico. Sedaj si bomo pogledali še sledeče. Kaj je ozadje sprememb tekom časa? Kaj so poglavitni dejavniki? In spet lahko to pogledamo na dva načina. Ali eh, kako merimo prihodke? En način je, da se pogledamo kmetijsko gospodinstvo. In tukaj imamo različne kompleksne dejavnike, kajti kmetijska gospodinstva imajo prihodke ne samo iz kmetovanja, ampak tudi iz drugih predobitnih dejavnosti, naprimer pokojnine in tako naprej. Vemo, da je vsaj ena tretjina da ima vsaj ena eh, tretjina kmetovalcev druge dejavnosti. Če vključite tudi stroške, nekaj več kot polovica eh, kmetovalskih parov ima druge pridobitne dejavnosti. In sicer to so nekmetijske dejavnosti. 12 odstotkov eh, kmetij ima eh, ne kmetijske diversificirane dejavnosti na kmetiji. Torej, dejavniki za eh, kmetijske prihodke se spreminjajo. Kaj pa so dejavniki za nekmetijske vire prihodkov? Tega v resnici ne vemo ampak precej prepričani smo, da je tisto, kar eh, je vodilo za nekmetijske dejavnosti kmetijskega gospodinstva, so dejavniki, ki so pomembni tudi za splošno gospodarstvo v družbi. Kajti vse te dejavnosti so povezane z kmetovanjem. Iz virhu izhaja, da ne morete nikoli izključiti neke dejavnosti, ki je povezana s kmetovanjem. In če si pogledate zgodovino kmetovanja v zadnjih stotih letih, je, so nekmetijski prihodki tisti, ki omogočijo kmetom, da ostanejo v kmetijstvu. Ročno delo, poklicno delo, zdravniki, eh, poštari, vse te stvari so lahko povezane s kmetijstvom. Če si pogledamo kmetijske prihodke, kaj so eh, poglavitni dejavniki iz prihodkov iz kmetijstva, je, so torej vrednost proizvodnje in pa stroški eh, umestne eh, potrošnje. In glavni dejavnik za vrednost proizvodnje ni sprememba v količini, ampak sprememba v cenah eh, kmetijskih proizvodov. Sedaj pa si pogledamo tukaj podrobnosti. Torej, eh, kaj so sestavni deli prihodkov na kmetijo? Če si pogledamo um, skupine Evropske unije v poprečju od 2010 do 2012. Če si pogledamo EU15, eh, e vse drugo in pa EU27. Tukaj imamo zgornji, zgornji graf, ki kaže uh, prihodke in pa uh, stroške po sekcijah skupin. Torej, na levi strani imamo prejemke, stroške in prihodke pa na desni strani. Spodaj dobite enake eh, podatke, ampak v odstotkih. In znova poprečje 2007-2012. In to kaže ravno eh, pomen skupnega proizvoda, to je modra črtica, eh, zelena, zeleni stolpec pa je, je potrošnja, umestna potrošnja. Eh, torej proizvod je tukaj najpomembnejši sestavni del. Eh, subvencije pa so eh, minimalne. Če se pogledate drugi stolpec v vsaki skupini, boste videli razliko med prejemki in pa stroški. In to, vidite, in to so potem prejemki in to vidite v roza barvi zgoraj. Proporcionalno vidite, da imamo tukaj subvencije, v obliki nacionalne pomoči in tako naprej. In vse to je pomembnejše v EU10 kot pa EU15 ali pa EU2. Čeprav so velike razlike v absolutnih ravnih um, um, stroškov in pa prejemkov, je proporcionalno tako, da je malo razlik pri pomenu različnih vrst uh, stroškov v različnih skupinah kar se tiče torej odstotkov, ki se plačajo za eh, pokojnine in tako naprej, to je um, skupno vsem um, različnim skupinam EU, ki jih imamo tukaj. Tukaj pa vidimo a, spremembe v vrednosti sestavnih delov prihodkov 2004-2006 in to obdobje potem primerjamo sa povprečjem od 2010 do 2012 imamo spremembe v skupni proizvodni in pa v um, uh, skupni eh, umestni uh, potrošnji. Spomnite se prvega graha. grafa. Tam smo beležili trend na vzgor, torej rastoči trend. Kaj vidimo? EU 10, to so rdeči stolpci. Tukaj je prišlo do večjega povečanja subvencij v primerjavi z EU 15, kar je rdeč stolpec. To nekoliko poglobimo. Tukaj pa vidimo razvoj subvencij v različnih skupinah EU od 2004 do 2012 in sicer glede na obdobja EU15 je zelena črta na vrhu, prekinjena črta je EU27. To je pred prihodom Romunije in Bolgarije. Rožnata črta je EU na 10 in EU na 2, to je Bolgarija svetlomodra na koncu, na dnu. Prišlo je torej do povečanja subvencij v EU10 v tem obdobju. Ravni subvencij v Romuniji in Bolgariji so ostale eh, stabilne in so se znižile v EU15. Naslednje poglavje v tej primerjavi eh, kmetijskih prihodkov v državah članicah, pa so torej razlike med prihodki kmetovalcev v različnih državah članicah. In to vedno eh, vzbuja skrb in pa zanimanje, zakaj so prihodki v nekaterih državah višji kot v drugih državah. Imamo skupno kmetijsko politiko, ampak ta ne zagotavlja enake ravni prihodkov v vseh državah članicah. Ali to zagotavlja ali ne. To si bomo pogledali. Če si pogledate statistike iz FADNA, imamo relativno visoke prihodke v nekaterih državah. To so prihodki, ki se merijo po družinskih prihodkih kmetije na družinsko delovno enoto. V poprečju tretjih let torej naprimer 2010 do 2012, so bile države z relativno visokimi prihodki Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska in Združeno kraljestvo. Države z razmeroma nizkimi prihodki so bile uh, države iz skupine EU10. Kaj pa je poglavitna razlaga za to? Glavna razlaga je videti razlika v velikosti obratov v teh državah. Če upoštevate velikost kmetije, so razlike, razlike med državami članicami pričenjajo izginjati. To bomo pokazali kasneje. Kar pa se tiče sprememb med obdobji, torej med leta, če primerjamo 2006-2006 in 2010-2012, je tako. Večina držav članic je zabeležila nominalno rast pri kazalnikih za kmetijske prihodke in največji e, porasti odstotkov e, so bili zabeleženi v skupini EU N10. To smo že omenili. Kar se tiče variabilnosti so družinske prihodke kmetije bolj variabilni kot pa neto dodana vrednost kmetije na kmetijsko delovno enoto. To je razumljivo, kajti družinski prihodek kmetije je tisti potem, ko izplačamo stroške za eh, najemnino, eh, obresti in ko plačamo za delo. In to so eh, razmeroma stabilni stroški. Nekatere države članice pa beležijo večjo variabilnost kot druge. To morda odraža uh, mešane vrste kmetij v državah članicah. Potem imamo to naslednji graf, to je številka 38 v poročilu. Tukaj so različne ravni v različnih državah članicah. In vidite, da nekatere države članice izstopajo za visokimi stolpci. In to so države, ki sem jih omenil prej. Nekatere države pa so tukaj zelo, zelo nizko. In to so v glavnem države EU 10. Potem smo se to pogledali tudi na regionalni ravni, kajti prejšnji grafi ne prikazujajo razlik znotraj držav člani. Zavedati pa se moramo, da so razlike po regijah. E, torej, ta prosovnica kaže um, družinske prihodke kmetije na družinsko delovno enoto se strani Fadna in sicer v obdobju 2010-2012. Povprečje. V nekaterih državah članicah prihaja do velikih razlik v regijah, vidite, Nemčija in Francija naprimer. Manj uh, nihan pa je v drugih državah članicah, naprimer uh, Poljska, Švedska, Finska, Grčija. Uh, tukaj vlada precejšna stabilnost. Kaj je razlog? Variabilnost je povezana z velikostjo in pa tipom kmetije in pa tipom uh, proizvodnje. Naslednja prosojnica, spremembe v družinske prehode kmetije na družinsko delovno enoto eh, v državah članicah, primerjava 2004-2006 do poprič, v primerjavi, torej primerjava med obdobjem 2004-2006 in obdobjem 2010-2012 v nominalnem smislu. Kaj vidimo? Do največje porasti v EU10 je prišlo, kajti te države so bile deležne več javne podpore, Eh, višje tržne cene, dostop do enotnega trga. In eh, Danska je prvi visoki stolpec, potem vidite Mačarska, Estonija, Litva. Te izstopajo in na desni strani vidite Polsko, Romunijo in Slovaško, kajti tukaj je prišlo do um, precejšnje porasti kmetijskega prihodka uh, skozi čas. Torej, v nekaterih teh državah članicah je, je v smislu odstotkov prišlo do porasti, ampak to ne pomeni, da je prišlo do velike nominalne porasti in razlika eh, med EU10 in EU15 je še vedno velika. Potem pa imamo tukaj še eh, družinske prihode kmetije na družinsko delovno enoto, velikost. Eh, če primerjamo dve skupini držav. še vedno vidimo, da je prišlo do velike porosti na Danskem in na Švedskem. Vedno je bolje vzeti povprečje, kot pa da si pogledamo spremembe v posamečnih letih. Treba je razumeti, kaj se je dogajalo v letih, ki jih obravnavamo. Uh, številka 44. Tu si pogledamo dve skupini držav članic. Poglavitni dejavnik je velikost kmetij, kot je že bilo omenjeno. Tukaj imamo dve skupini držav članic in primerjava je tukaj pravična. Zgoraj vidite kmetije, ki imajo prihodek eh, med 50 tisoč in 100 tisoč evri. In s Na spodnjem delu najdete kmetije, ki imajo prihodek med 100 tisoč evri in 500 eh, tisoč evri. Kot sem dejal, vključene so vse države članice in poglavitno je sledeče. Za enake eh, velikosti kmetij ni toliko nihanja znotraj držav članic, kot smo videli prej. Če si pogledate eh, skupine večje velikosti, so najdete spodaj, boste videli, da je šest od devetih držav članic takih, ki presegajo eh, povprečje Evropske unije in to so EU eh, e N10. In štiri od desetih v zgornjem delu, ki imajo višji prihodek kot povprečje Evropske unije, so tudi države, ki prihajajo iz EU N10. Če torej odsta, odmislite vpliv velikosti kmetije, potem vidite, da so prihodki v državah članicah mnogo bolj uh, podobni, kot če si pogledate vse kmetije. Final. Končno. Naj povem še to. Prosili se na, ste nas za nekaj priporočil, ki izhajajo iz uh, primerjav in pa iz uh, dokazov, ki smo jih preiskali. Prvo priporočilo je zame jasno. Potrebujemo zanesljive statistike o, o prihodkih kmetijskih gospodinstev. Po mojem mnenju je to eh, zelo pomembna brzel. Brez teh informacij ne morete reči, ali je bil eh, poglavitni cilj, da bi zagotovili pravični standard življenja za kmetijstva dosežen, oziroma za kmetijstva gospodarstva dosežen. Eurostat je od 80. do leta 2002 podal pobudo, kateri cilj je bil, da bi ravno to zagotovili. To, da pobuda je bila zaključena, kajti ni bila deležna veliko podpore, zlasti ne v zadnjih letih, torej države članice tega niso podprle in nekatere države članice uporabljajo različne metode in tako dobijo rezultate, ki povzročajo probleme pri njihovem tolmačenju. Torej, statistike IHS so bile leta 2002 ukinjene. Feasibility. Mi smo pravili študijo izvedljivosti za Eurostat v letu 2007 eh, in vprašanje je bilo, ali bi lahko vse države članice uporabljale isti sistem, isti mikroekonomski pristop za zbiranje informacij ugotovili smo, da je mogoče, vendar eh, glede tega ni bilo spretih nobenih ukrepov. In pre, mislim, da bi Evropski parlament moral podpreti pobudo Eurostata za merjenje prihodka eh, kmečkih gospodinstv. Eh, to je eno izmed naših priporočil in glede tega smo pravzaprav opravili to študijo izvedljivosti. Seveda pa imamo določene ovire, omejene vire. E, dosti krat nimamo ustreznih verov podatkov. Mi smo že povedali, da nekatere države e, zbirajo informacije o gospodinskem prihodku, druge ne. E, potem, e, ponekod davčna uprava zbira eh, podatke, vendar v nekaterih eh, državah eh, ne plačujejo vsi kmetje davkov na podlagi računovodstva in zaradi tega pravzaprav nimamo ustreznih podatkov kadarkoli pravzaprav eh, delajo na kmetijah investicije, eh, lahko seveda izkoristijo eh, ta eh, sistem in eh, z investicijami seveda eh, lahko postanejo kmetije bolj odporne na šoke. Drugo pa se nanaša na eh, Eh, drugo priporočilo na statistike iz eh, mreže za zbiranje računovodskih podatkov o kmetijah. Premalo eh, informacij se zbira glede najmanjših kmetij. Znotraj mreže so samo v nekaterih državah predstavljeni eh, rezultati za najmanjše kmetije. Dosti krat imajo pač vse eh, kmetije zbrane skupaj in eh, to ni vedno primerno. Torej, mi bi morali več vedeti o malih kmetijah, saj predstavljajo pomemben element v kmečki skupnosti. In dejstvo je, da mreža za zbiranje računovodskih podatkov o kmetijah ne pokriva najmanjših kmetij. E, treba je dejansko bolj obravnavati male kmetije, pol kmetije, kar se je ugotovilo je seveda, da je to pomembno tudi zaradi socialnih razlogov, zaradi okoljskih razlogov. Imamo nekaj priporočil glede eh, programov za stabilizacijo prihodka. Slišali smo predloge za neposredne pomoči kmetom za boj proti nestabilnosti. Rezultati, ki smo jih sprali, kažejo, da bi bilo bolje, če bi upravljanje na kmetijah izboljšali tako, da bi predvidevali na kmetijah tudi eh, nestabilnosti in podobno. Zato potrebujemo ustrezna orodja za ocenjevanje tveganja. Vendar eh, v ta namen bi potrebovali zelo veliko podatkov na ravni kmetije, teh podatkov pa nimajo. Nadalje bi priporočili še naslednje. Zanimivo bi bilo, če bi si ogledali neko uh, varnostno mrežo, ne za kmetije, temveč za kmečka gospodinstva in ta varnostna mreža bi bila namenjena eh, gospodinstvom z nizkimi prihodki. Eh, to je program, ki so ga preverili v ZDA, preučili so, koliko bi stalo. da eh, eh, kmetije s podpovprečnim prihodkom v regiji spravijo na določeno višjo raven. To bi seveda pomenilo veliko prerasporeditev sredstev eh, podpore, ki so bile namenjene velikim kmetijam, bi potem šle malim kmetijam in to seveda med eh, velikimi kmetijami ni bil priljubljen ukrep. Mi lahko pokažemo, da je velikost kmetije eh, pravzaprav jasna spremenljivka, ki vpliva na raven prihodkov. E, torej, mi moramo spodbujati kmetje k rasti ali e, kar zadeva površine ali pa kar zadeva poslovno dejavnost. Male kmetije lahko izboljšajo svoje možnosti e, s tem, da e, izboljšujejo svoja znanja, spretnosti in druge oblike človeškega kapitala iz rezultatov, iz poročila vidimo, da obstaja določena eh, področja eh, kmetovanja, kjer eh, pravzaprav kmetije ne potrebujejo toliko po moči. Se pravi, mi moramo pomagati kmetijam eh, pri nastopu na trgu. In eh, to moramo če dalje bolj eh, podpirati. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, hvala lepa vsem poslancem. Hvala vam za to predstavitev. Mislim, da je ta eh, predstavitev, to poročilo dobro in da bo predmet razprave. Preden odpremo razpravo, bi besedo dal gospodu uh, eh, Anjutisu iz komisije, iz uh, generalnega direktorata za kmetijstvo. Prosim. Mikrofon je vklopljen. Mikrofon ne dela. Hvala, okay, there we go. No, sedaj pa gre. Najlepša hvala, eh, gospod predsedojoči, da ste mi dali možnost, da pokomentiram poročilo in študijo. Eh, tudi jaz bi se zahvalil obema predavateljema, ki sta predstavila, kaj počnemo eh, na področju statistike. S tem se ukvarja GD Agri. Če se pozamemo, Gre tu za naslednje vprašanje. Prihodek kmetij je v srčiki SKP-ja, ni pa eh, uh, doh, družinski uh, uh, prihodek kmetije. Zakaj? To prav gotovo ni posledica, ker ni interesa za družinski prihodek kmetije. Ta interes obstaja Eh, seveda eh, želimo pravzaprav eh, meriti prihode gospodinstv, pa to ne počnemo na ravni Evropske unije. To je povezano predvsem z dejstvom, da gospodinski prihodek podlega obdavčitvi in obdavčitev je nacionalna odgovornost. Eh, ko znanstvenik opravlja raziskavo eh, in obravnava širši eh, gospodinski prihodek, potem pravzaprav ni relevantno ali oba dva delata. Če v delovski družini oba dva zakonca delata, eh, potem to vpliva seveda eh, na eh, njun družinski prihodek. Pri, gospod, pri kmečkih gospodinstvih pa imamo drugačne možnosti. Eden lahko dela v omejenem obsegu, drug v polnem obsegu, vendar to je podvrženo obdavčitvi in obdavčitvi Volitev je nacionalna pristojnost. E, poglejmo si cilje kmečkega sektorja. E, e kmečki, e, e, kmetijski sen, sektor je e, dvoodstotni e, sektor e, in če želimo ugotoviti, kaj se gospodarsko dogaja, Eh, tu eh, ne posegamo samo eh, na podatke iz mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmeti, temveč tudi na Eurostat. In pri kmetijstvu pa velja seveda, da vpliva tudi na podnebje, na nego pokrajine, In tu imamo že več eh, doh, eh, eh, podatkov, ker pa kmetijstvo seveda zadeva tudi prehrano, imamo tu seveda tudi na tem področju več podatkov. Mi moramo seveda vedeti, kaj se dogaja v prehranski verigi. Z vedika širše politike z vidika SKP-ja in eh, prednostnih nalog eh, SKP-ja moramo seveda vedeti, eh, kje se moramo osredotočati na proizvodnjo, na vzdrževanje naravnih verov, na teritorijalno ravnovesje in podobno. In tu uh, uh, prihodek uh, kmečkega gospodinstva ne bo eh, glavni eh, podatek, ki ga potrebujemo. Mi moramo videti, kakšna je raba zemljišč, eh, kakšna je rast v ekonomskih kriterijih in podobno. Mi pač bi določene stvari morali obravnavati na ravni Evropske unije, vendar mi ne živimo v idealnem svetu eh, in eh, države članice tudi zmanjšujejo svoje proračune in mi eh, moramo zbrati informacije o bilancah, o ponudbi in povpraševanju, pa celo ti podatki so bili ogroženi. Še vedno seveda nimamo podatkov glede eh, podnebnih eh, vidikov. In na koncu tudi ne smemo pozabiti, kadarkoli dobimo te informacije, jih moramo postaviti v določeno perspektivo. Obstajajo razlike in velika raznolikost med državami članicami. In eh, eh, zadnja tabela, eh, ki temelji na eh, statistikah eh, mreže za zbiranje računovatskih eh, podatkov o kmetijah, eh, ugotovimo naslednje. Naj omenim tri stvari. E, plače se gibljajo med 1,7 do 23 e, evrov na uro. Na danskem in švedskem e, je to 17 krat više kot v Romuniji, naprimer. Eh, prihodek eh, je tudi zelo raznolik in imamo velike razlike med Latvijo in eh, Dansko. In države ugotavljajo tudi neko povezavo med. Eh, zadožitvijo kmetij in splošno zadožitvijo države, se pravi, pred nami je velik izziv in mi moramo tudi vedno pogledati, kakšne so, kakšne so širši cilji. Vse to je povezano z eh, eh, dohodkom kmetije in ne eh, z dohodkom eh, kmečkega eh, gospodinstva. Hvala lepa za te dodatne informacije, da ste pač stvari spravili v določen okvir. Predlagam, da sedaj začnemo z razpravo. Nekateri med vami ste že izrazili interes za razpravo. Gospod Rope dobi prvi besedo. Najlepša hvala tema je zelo pomembna. E, tudi predstavitev je bila zelo koristna in zanimiva. Nacionalne in evropske institucije e, vidijo torej tudi, kako se odraža njihovo delo v tej raziskavi. Govorimo o neto e, prihodku, nismo pa bilo nobene primerjave med neto in bruto prihodkom. In uh, ta primerjava bi tudi marsikaj povedala o sektorju. Tudi določene druge stvari pogrešam. Leta 2013 smo opravili eh, v Litvi raziskavo in rezultat je bil zelo zanimiv. Eh, prihodek kmečkega prebivalstva je bil za 1,5 krat nižji od mestnih prebivalcev in brezposelnost je tudi dvakrat višja kot v mestih. Plača javnih uslužbencev na podeželju in v mestih eh, je več ali manj enaka, kmetje pa imajo bistveno manjši dohodek. E, če primerjamo dohodke kmetov z drugimi sektorji, bi morali upoštevati oboje, neto eh, in bruto prihodek. Eh, kadar kmet eh, ima prihodke, ima seveda tudi odhodke in po plačilu davku ima pač razpoložljivi Eh, prihodek. In mi moramo pravzaprav spremeniti svoj pristop, sicer se ne bomo razumeli. Eh, mi lahko vidimo pri eh, kmetu en milijon prihodkov, ima pa izdatkov recimo 800 ali pa 900 tisoč in razpoložljivi prihodek je morda samo 100 tisoč ali pa deset tisoč. In eh, s takimi številkami lahko špekuliramo. Treba je dati nek signal komisiji, treba je spremeniti situacijo. Mislim, da bi bili mi vsi zainteresirani za to. Rad bi tudi zastavil vprašanje eh, našim gostom. Eh, in sicer glede cen. Cene so si zelo podobne med državami članicami. Eh, eh, morda eh, se razhajajo za 10 do 30 odstotkov, vendar, kar zadeva plačila in pomoči, govorimo o nacionalnih in evropskih pomočeh, eh, so zelo različna. Eh, eh, se razlikujejo za 3 do 5 krat. Kako torej ta pomoč podpira prihodke kmetov, ali je ta učinek velik ali majhen. In potem sem še nekaj pogrešal v vašem poročilu in sicer eh, proizvodni stroški v različnih državah članicah. Govorim o bančnih eh, posojilih, eh, stroških energije. Mi bi morali povezati prihodek s stroški, kajti sicer bo zelo težko delati kakršnekoli primerjave. To so moji komentarji in opombe. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rope. Devet prijav k besedi imam. Poskuša, prosim vas, da se omenite na dve do tri minute, če se le da. Gospod Des, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa tudi obima predavateljema za zanimive podatke. Ena stvar je jasna. Pred 50 leti sem začel svoje usposabljanje za eh, kmeta in spremljam eh, razli, eh, spremembe. Zelo težko je primerjati kmetijski dohodek. Situacije so preveč različne. Zanimivo je, Eh, to, da ugotovimo, da eh, je poprečno eh, dohodek porasel, da je manj nihanja. Na Bavarskem imamo dobre statistike in iz teh izhajajo velike razlike. Vprašanje, ali ste upoštevali v svojih statistikah tudi kvalifikacijo vodje kmetij? eh, naprimer, eh, če imam eh, dve eh, eh pravzaprav enako veliki kmetiji na Bavarskem, enako število krav, pa razlika eh, v eh, prihodku 50 odstotkov, to je seveda odvisno od. Eh, upravljavca eh, kmetije in eh, mislim, da bi bilo zanimivo videti, kako vpliva kvalifikacijo tistega, ki upravlja kmetijo. Govorili ste tudi o e, kombiniranem dohodku. Bil sem e, na Južnem Tirolskem na dopustu in malim kmetom se tam ne godi slabo. E, oni so označeni z temno zeleno v statistikah. Zakaj? Ker imajo pač dohodek iz sadjarstva, pa tudi turiste, se pravi, imajo svoje dopolnilne dejavnosti in če turistov ne bi bilo, potem bi marsikje morali zapreti vrata kmetij. In še ena pripomba. Ali poznate tako imenovano Milendorfsko študijo, študijo avstrijskega profesorja iz začetka 90-ih let? Tam je bilo izračunano naslednje. Eksterne storitve eh, eh, kmetij je treba upoštevati. Ugotovili so, da kmetijstvo za družb, eh, družbo eh, naredi bistveno več za družbo, ko družba plača v obliki subvencij kmetom. E, to je treba jasno povedati. Saj se e, eh, marsik je trdi, da kmetje živijo na račun davkoplačevalcev. Ne, kmetijstvo je pozitiven faktor. Brez kmetov bi naša društva imela bistveno više stroške in to je treba tudi eh, izraziti v študijah. Hvala lepa, gospod Tarabela. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, sem, poslušal sem eh, študijo in imel sem določeno, določene dvome, saj je šlo za eh, znanstveno študijo, vendar, ko sem slišal zaključke, sem bil zelo zainteresiran, saj so govorili o Eh, instrumentih eh, za preprečevanje tveganja, govorili smo o eh, preprečevanju destabilizacije in podobno. Torej, SKP se je torej spreminjal in predvideva mnoge eh, pomoči, ki so pa kontraciklične, proticiklične. Eh, in danes imamo eh, eh, eh veliko kriz, eh, naprimer eh, ugotovilo se bo, da eh, je obdobje 2015 in 2016 eh, eh, zelo težko obdobje. Se pravi, treba je imeti neko uh, daljšo perspektivo. Uh, če si ogledam uh, vaše uh, um, prikaze, vidimo, da so prihodki leta 2008 uh, uh, padli, se pravi, treba imeti tiste proticiklične ukrepe. In če govorimo o trgu, moramo govoriti o katerem trgu govorimo, ali govorimo o svetovnem trgu ali pa govorimo o regionalnem trgu. E, govorili smo o današnjem e, trgu, na danskem e, je če dalje več prihodkov, vendar kakšna je e, cena e, teh prihodkov? Če dalje manj je kmečkega prebivalstva, prihaja do industrializacije kmetijstva, e, te. E, ta kmečka industrijska podjetja veliko eh, investirajo in so dostikrat tudi na robu eh, propada zaradi prekomernih investicij, ki jih družba ne poplača. Eh, in dejstvo je, naprimer, da z mlečnimi proizvodi marsik je pravzaprav sodelujejo na svetovnem trgu in v Italiji je naprimer prišlo do eh, zmanjšanja za 14 odstotkov. Eh, eh, hkrati pa Italija izvaža visoko kakovostne proizvode. Se pravi, o katerem trgu govorite? O svetovnem trgu, o regionalnem trgu, o kateri dodani vrednosti? Če govorimo o tržni usmeritvi, ali naj trg počne, kar hoče, ali pa menite, da potrebujemo neko regulacijo eh, kmetijskih trgov? Eh, Naprimer, cene mleka so se povišale za 4 odstotke, čeprav se še nismo poslovili eh, od kvot. Če si ogledamo svetovno raven, eh, je prišlo do eh, povišanja za 1-2 odstotek. Ali menite, da je treba ponovno vzpostaviti mehanizme regulacije proizvodnje za to, da se prilagodi eh, Eh, potrebam trga in da na ta način preprečimo krize. Hvala lepa, sedaj pa gospod Dantan. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem eh, za eh, zanimivo študijo, ki ne izhaja zgolj iz poslovnih podatkov iz naših, poslov, iz naših držav. Eh, na eni preglednici smo videli šibkosti kmetijske eh, proizvodnje in te stvari je treba izpostaviti. Eh, kmetijstvo potrebuje večjo prepoznavnost v javnosti. Potem cilji SKP-ja je seveda zagotavljati prihodek kmetov, hkrati pa SKP želi Eh, čim bolj približati eh, kmečki prihodek povprečjemu prihodku prebivalstva. In eh, ti prikazi v tej študiji eh, bi morali biti dopolnjeni. Prikazati moramo tudi povprečni prihodek v družbi, eh, kajti na ta način vidimo, kakšna je razlika v eh, Eh, življenski ravni med eh, kmečkim prebivalstvom in eh, drugim prebivalstvom v državah. Hvala lepa. Gospod Vošekovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję autor. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Autorjem te študije bi se rad zahvalil. Eh, res je zanimivo to, kar ste tu pripravili. Dejansko najdemo tu celo vrsto podatkov in dejstev, s katerimi lahko bolje ocenimo situacijo kmetov v Evropski uniji. Vsi podatki, ki ste jih danes eh, predstavili, kažejo, da so se dra, dramatično povečale razlike v eh, prihodkih med kmeti iz eh, tako imenovane stare EU in nove EU. Še 17 let eh, sem v spremljal to, Poljska je že 11 let v EU, sedaj je še več članic. Razlike v prihodku so pa še vedno zelo velike. Nastaja pravi prepad med prihodki v Zahodni Evropi in v Srednji in Vzhodni Evropi. To je nekaj, kar ugotavljamo v vseh državah, ki so postale članice leta 2004 ali pozneje. Če si ogledamo Eh, države z najnižjim prihodkom, potem vidimo, da so to tako imenovane nove države članice. Eh, prihaja do če dalje večjega razkoraka, do uh, pravega prepada med staro in novo Evropo in zaradi tega bi bilo treba tudi ustrezno oblikovati prioritete Evropske unije. Mi menimo, da je treba eh, pravzaprav zmanjšati razlike v razvoju in prihodku med posameznimi regijami. In bojim se pa, da bo v prihodnje eh, razlika med posameznimi državami še večja in bojim se, da bo prihajalo do poglabljanja tega prepada. In zaradi tega je tudi tako pomembno, da poskusimo eh, prilagoditi neposredna plačila. Eh, mi nimamo nobene možnosti za eh, izravnavo. Mi ne moremo primerjati, kako to učinkuje na prihodke kmetov, vendar že leta in leta govorimo o tem problemu. Tu ne gre samo za male ukrepe, mi potrebujemo temeljite ukrepe za to, eh, da izravnamo eh, te razlike. Občutek imam, da obstajata dve Evropi eh, pri prihodkih kmetov in mislim, da tega ne moramo razložiti samo strukturo kmetov kmetijstva. Največje kmetije so na Češkem, pa se to ne odraža tudi v prihodku eh, kmetov. Ta ni visok in nikakor ni primerljiv s prihodkom kmetov v, v Zahodnji Evropi. In s tem eh, želim ob koncu še enkrat povedati, da je res nujno potrebno, eh, da skrbimo za tiste države članice, ki niso še tako dolgo v Evropski uniji. Prihodki eh, namreč močno odstopajo od poprečja v Evropski uniji in mi moramo marsikaj storiti za to, da to spremenimo. In tudi pri naslednji finančni perspektivi pri SKP-ju moramo bedeti eh, nad temi problemi. Hvala lepa, gospa Dančila. Hvala lepa za vašo predstavitev. Eh, hvala lepa obema govornikoma. Eh, tu smo dobili pregled nad prihodkom kmetov v Evropske unije. Imam eh, dva komentarja ob tem, kar so pač povedali kolegi pred menoj. Strinjam se s kolegi pred menoj. Na eni preglednici ste pokazali eh, proizvodnjo in pomoči. In rekli ste, da pomoči pravzaprav eh, tu predstavljajo manjši delež. Vendar jaz mislim, da obstajajo države, kjer so kmetje odvisni od pomoči. Zlasti, kjer imamo pač zelo male kmete, eh, pol kmetije in. mislim, da je treba jasno prikazati, eh, kakšna je povezava med pomočjo, ki jo prejemajo kmetje in njihovim eh, prehodkom. Rekli ste, da eh, razvoj v Romuniji in Bolgariji ni bil spektakularen, vendar mislim, da so pomoči, ki so jih prejemali kmetje, nizke in zaradi tega se to odraža tudi pri njihovem prihodku. Naj nekaj izpostavim. Analizirali ste prihodek, ki se ki nastaja z dejavnostjo kmetov. Povedali ste tudi, da je bilo več let z negativnim prihodkom. To ste razložili tako, eh, da so kmetje imeli alternativne vire prihodkov. Ali ste predvideli novo študijo, novo analizo eh, za situacijo, ko kmetje nimajo eh, drugih virov kmetijstva in kjer živijo izključno od kmetijstva, kajte obstajajo države, kjer smo eh, priča take situaciji. Hvala. Hvala, gospod Luazo. Hvala, predsedujoči. Čisto na kratko bom povedal, eh, v nasprotju z vami, ki ste na dolgo govoričili in nam samo tako predstavili kmetijski model, ki mu dominira finančni svet. V bistvu ste opustili družinske kmetije, škandalozno se mi to zdi in vaše besede so me šokirale. Hvala, gospa Senora. Senora. Eh, gracias, presidente. Bueno, yo eh, alguna consideración. A mí me parece que cuando se incluyen. Hvala. če upoštevamo družinski prihodek v tej primerjalni študiji, to zelo izkrivlja resnična dejstva, ki se nanašajo na to, kakšno delo upravljajo mali kmetje. Ko ocenjujemo prihodke kmetije, menim, da je treba tudi kvantificirati, kakšen je prihodek, ki ga imajo te družine, ki ne, ne nastane s kmetijstvom in kolikšen delež tega prihodka je namenjen temu, da kmetija lahko preživi, zato ker so naprimer padle cene nekaterih proizvodov. Obenem je treba upoštevati tudi plačilo pomoči, tudi tukaj ne vemo točno, kako so te pomoči porazdeljene naprimer v moji državi, v Galiciji. Imamo naprimer mlečne kmetije, ki, proizva, ki prodajajo mleko po ceni od 18 do 20 centov na liter. Tega nismo upoštevali v analizi. Povrhu vsega smo tudi slišali priporočilo, da bi morali ohraniti, velik, povečati velikost kmetij, hkrati pa ohraniti življenje majhnih kmetij. Po mojem mnenju, če bomo koncentrirali proizvodnje na velike kmetije, potem bodo male kmetije izginile. To je popolnoma jasno. Zato menim, da so vaši zaključki nekoliko protislovni. Hvala, gospa Senra, gospod Ferron. Si, mi, cher kolege, euh, nous avons... Hvala, dragi kolegi. Slišali smo predstavitev gre za ugotovitve, ki jih tako ali tako vsi poznamo. V resnici pa nismo poskušali v resnici razumeti, zakaj se prihodki kmetov znižujajo. Dejstvo je namreč, da se ti prihodki znižujajo, zato ker je dobiček vedno manjši. Kaj iz tega sledi? Lahko bi rekli, da je cenovna politika velikih trgovcev taka, da škodi prihodkom kmetov. kmetov. In uh, zdaj je enotna ureditev trga to povzročila, to je postavilo zdaj enotni trg. In žal ugotavljamo, da ima veliko malih kmetij manj prihodka kot 10 tisoč evrov in vidimo tudi, da se situacija slabša letos poleti z krizo v kmetijstvu. Smo videli naprimer v Franciji rejce govedi in prešičev, ki so bili res zelo prizadeti. In videli smo tudi, kaj eh, je cena žit na svetovnih trgih povzročila. Eh, kaj je razlog za ta padec prihodkov? Nikakor nismo uspeli doseči socialne in davčne harmonizacije in nismo uspeli preprečiti socialnega dumpinga. Potem, naprimer, danes, eh, eh, če pogledamo cene žita, to pomeni, da proizvajalci plačuje, eh, prodajajo žito pod proizvodno ceno. To je povzročila deloma ruska kriza in to je povzročilo tudi to, kako eh, eh, v Ameriki in v Evropi pomagajo svojim kmetom. Američani so namreč dosti boljši pri tem, eh, kmetom zagotavljajo državna jamstva in danes smo prišli v situacijo,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 Ta graf govori o primerjavi prihodkov kmetov v državah EU 12 in EU 15. In tukaj lahko vidimo veliko razliko, veliko vrzel med temi prihodki. EU 12 je precej pod povprečjem. In ta vrzel so na, to vrzel so naši gostje pojasnili s tem, da so v različnih državah velike razlike v velikosti kmetij. Ampak tako velike vrzeli ne moremo pojasniti samo s tem, kajti nekatere uh, od teh držav EU12 imajo tudi velike kmetije, naprimer Češka, Romunija in Bolgarija. One imajo večinoma velike kmetije in zato uh, prosim za dodatno pojasnilo. Odkot ta velikanska razlika, kajti razlika je res velika. Menim, da velikost kmetije pač ni zadosten razlog, da bi to pojasnili. In potem drugo vprašanje. Neposredna plačila. Tega ne očitam vam, to je pač eh, vprašanje, ki ga naslavljam Evropski komisiji kajti tudi tukaj lahko vidimo, da bi morala nova finančna perspektiva upoštevati tudi višino teh plačil. Hvala. Hvala, gospod Buda. <clears throat> Hvala. Rad bi se zahvalil gostom za predstavitev te študije. Imam pa nekaj pripomb. Ni to edina študija, kjer vidimo ta problem, kot ga vidimo tudi v tej študiji. Tukaj imamo podatke za leto 2012, ampak situacija se je zelo spremenila v teh nekaj letih od leta 2012. Potem bi rad omenil tudi to, da govorite o majhnih kmetijah ali majhnih gospodinstvih. Te so, ti so namreč izpostavljeni tveganju, da bodo izginili. Dobro je, da imajo te kmetije tudi druge prihodke, vendar mora biti komisija pri tem zelo previdna, kajti eh, vse male kmetije ne morejo nadomestiti nizkega prihodka iz kmetijstva z drugimi prihodki, zato je treba nekaj narediti, zato da bi te kmetije ohranili. Ali obstaja tehnična možnost, da bi te kmetije lahko zrasle in se razvijale, kajti včasih jim fizični dejavniki preprečujajo to, da bi se lahko razvijale. Podobno kot drugi kolegi iz vzhodne Evrope, moram tudi jaz ugotoviti, In to ni noben očitek, to je pač samo resničnost, ki jo moramo razumeti, kajti brez tega ne bomo mogli rešiti problema. In ta resničnost je taka, da obstaja razlika v subvencijah med državami članicami. Pač naprimer za hektar v eni državi lahko dobiš 100 in v drugi 500 evrov, kar pomeni, da pač pogoji niso enaki. Poleg tega je treba upoštevati tudi nizko ceno mleka v Romuniji, 10 centov. In potem, če pogledate ceno goriva v Romuniji, je pa višja kot drugje, kar pomeni, kako zelo, kar zelo kaže, kako zelo težko nam je, da ne govorimo o ruskem embargu. Zato je treba upoštevati različne elemente in jih tudi razumeti, kajti šele, ko jih razumemo, lahko rešimo probleme, drugače pa jih sploh ne moremo. Oui, merci, Bouda. Donc, avant de, de, de donner la parole... Hvala. Preden vrnem besedo našim gostom za kratek desetminutni odziv, bi rad predal besedo predstavniku komisije. You, Chair, brief, but, uh... Hvala, čisto na kratko. Ker smo slišali komentarje o delu in podatkih, ki izhajajo iz našega dela, bi rad nekaj razčistil. Osredotočil se bom na tri stvari. Prvič, omemba proticikličnih ukrepov in njihovega učinka na prihodek. Na tem trenutno delamo, vendar prve ugotovitve, rezultate boste kmalo videli, so naslednje, da je eden od rezultatov odvisen od razvoja prihodkov kmetij v Evropi in v ZDA. Ugotovili smo, da je volatilnost teh prihodkov v ZDA dosti višja kot v Evropski uniji, kljub temu, da tam v ZDA imajo proticiklične ukrepe. Videli boste primerjalne rezultate, ki so že javni. Drugič, povezava med višino subvencij in splošnim položajem, zlasti povezava s cenami. Menim, da je boljša povezava in primerjava, če primerjamo subvencije s ceno zemljišča, kajti cena zemljišča predstavlja sposobnost ali zmožnost, proizvodno zmožnost zemljišča. Ta je namreč zelo različna v različnih državah članicah in tudi Eh, različne ureditve v nacionalnih zakonodajah prav tako prispevajo k tem razlikam. Potem tretja stvar, razlike med državami članicami. Ne smemo razlikovati samo med novimi in starimi državami članicami po desetih letih, potem odkar so se pri, dru, priključile. Terminologijo moramo spremeniti. Uh, v bistvu moramo razmišljati o tem, kaj v resnici primerjamo. Ne moramo vzeti samo ene številke, naprimer pomoč na hektar in meniti, da je to ustrezen podatek. Cena zemljišča, velikost, strošek posojila in tako naprej. Vse to so dejavniki, ki jih je treba upoštevati in so lahko zelo različni. In um, imamo tudi podatek o tem, da so prihodki najbolj narasli ravno v novih državah članicah in ta podatek je treba upoštevati. Euh, Hvala. Besedo vam predajam za pet minut. Hvala za tako številne in podrobne komentarje so zelo različni, zato se bojim, da ne bomo imeli dovolj časa za to, da bi vsem lahko takoj odgovorili, bomo pa poskušali pisno odgovoriti na vse vaše pripombe. Je pa tukaj vseeno nekaj osnovnih stvari, ki jih moramo vse čas imeti v mislih. Prvič, priznati moramo, kakšna je ekonomska resničnost kmetijstva. Kot sem že takoj na začetku povedal, je to industrija, ki iz temeljnih ekonomskih razlogov je pod cenovnim pritiskom, pod pritiskom nižanja cen. In glede na strukturo kmetijstva, glede na to, da se zmanjšuje število majhnih kmetij in da nastaja vedno več velikih kmetij, vse to je odgovor na tržne mehanizme, to je odgovor na te cenovne pritiske. In to obstaja že odnegdaj in bo obstajalo še naprej. To so pač temeljne ekonomske sile, ki vedno delujejo. Tega ne moremo preprečiti, če bi to naredili, koliko bi morali nameniti kmetijstvu sploh ne bi več mogli zagotoviti dovolj sredstev za to, da bi preprečili te cenovne pritiske. To enostavno ni izvedljivo. Drugič, ugotovili smo, da je velikost kmetije pomemben dejavnik, ki je povezan z višino prihodkov tukaj ne gre za social, eh, slišali smo, da nismo upoštevali okoljskih, socialnih in drugih vidikov. Seveda smo jih, vendar smo poudarili tudi to, da je pomembna velikost. Razlikovati moramo tudi med tem, kakšni so možni kratkoročni, taktični odgovori na probleme pri prihodkih in jih razlikovati od dolgoročnih rešitev. Zdi se, da bi morala biti dolgoročna rešitev to, da omogočimo malim kmetijam, da rastejo in da niso vse čas odvisne samo od kmetijske dejavnosti kot edinega vira prihodkov. Torej, tukaj razmišljamo o diverzifikaciji, vendar mi nismo hoteli reči, da ljudje lahko živijo oziroma da ne morejo preživeti na majhnih kmetijah. Lahko preživijo, vendar kmetijska dejavnost ne more biti njihov edini vir prihodkov. Potem smo slišali tudi pripombo o statističnih plačilih, veliko oziroma proticikličnih plačilih. Prednost, veliko prednosti imajo, vendar uh, se sprašujemo, ali so v Evropski uniji tehnično možni, možna taka plačila. To je možno v ZDA in v Kanadi, zato ker v Kanadi kmetje izpolnjujejo davčno napoved. V skladu z evropskimi pravili pa so proticiklična plačila dovoljena samo, če lahko dobiš podatke o, e, za pretekla tri leta in jih potem primerjaš s tekočim letom in e, na podlagi razlike potem lahko izplačaš proticiklična plačila. Tukaj je vpletenih zelo veliko tehničnih vprašanj in skrbi me, če je zaradi vsega tega možno izpeljati proticiklična plačila in potem je tudi vprašanje, ali je to pametno narediti, ali pa bi bilo bolje spodbujati kmete naj sprejmejo druge mehanizme in bolj neodvisno ocenjujejo tveganja in se na nja tudi pripravijo. Naprimer, vedno bodo obstajale naravne katastrofe, zaradi katerih so plačila možna in tudi dovoljena, ampak seveda moramo vedno tudi razmisliti o tem, kako bomo porazdelili odgovornost. In potem še zadnja stvar. Ali potrebujemo sploh podatke o prihodkih kmetijskih gospodinstev? Seveda, vedno obstajajo pritiski na statistične službe in na to, um, kakšen kakšno vlogo ima kmetijstvo tudi pri okoljskih vprašanjih. Ampak, če vedno upoštevamo ta cilj zagotavljanja primernega življenskega standarda kmečki skupnosti, eh, moramo pač primerjati prihodke te skupine ljudi z drugimi skupinami in zato moramo imeti podatke o družinskih oziroma prihodkih v gospodinstvu. In potem se postavi vprašanje, ali bodo mogoče določeni ukrepi speljali prihodke od tistih kmetijskih gospodinstev, kjer so prihodki na ustrezni ravni. Najlepša hvala, gospod, za to pojasnilo. Počakali bomo na vaše pisne odgovore. Menim, da bodo res uh, zelo zanimivi. Vemo, kako pomembno je to vprašanje, vemo, kako zelo pomembno je je, da poznamo vse okoliščine družinskih prihodkov kmetov v Evropski uniji. In zdaj se vam še enkrat zahvaljujem za, ta, za to predstavitev. Zdaj pa predlagam, da preidemo na naslednjo točko dnevnega reda. To je poročilo gospe McGuinness o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano. preden bom predal besedo poročevalki, bi vas opozoril na to, da glede na to, da smo pridruženi odbor, želimo uh, in uh, želimo, da bi odbor IMKO uh, Eh, sprejel naše predloge sprememb. Naj povem, da je bil rok za predloge sprememb podaljšan do 22. septembra. S pomočjo prispevka gospe Mgines želimo, da bi naš odbor bil izključno pristojen za tretji odstavek, drugi del tretjega odstavka. Ali pa da bi imeli deljeno pristojnost za prvi del ali in za zaključek. Bo pa gospa Magines o tem povedala več. Torej, eh, sprejetje osnutka mnenja je predvideno za november, odbor IMKO pa bo poročilo obravnaval decembra na plenarnem zasedanju pa bi bilo to na vrsti januar ali februarja. Datum bo seveda treba še potrditi. Zdaj pa predajam besedo gospe McGuinness. Uh, Hvala. Hvala tudi za ta uvod. Naj pojasnim nekaj tehničnih podrobnosti, ki jih je predsedujoči že opisal. Borili smo se za to in zahvaljujem se kolegom, ki so nam pomagali to doseči, um, um, torej borili smo se za naš položaj z, v odnosu do odbora IMKO zaradi člena 54 um, in smo uveljavljali to, da smo pridruženi odbor. Imamo zaveze v zvezi z vprašanji, kjer smo dosegli dogovor z IMKOM v zvezi z komunikacijo del 1 in del 6, torej uvod in sklepi eh, priporočila imamo deljeno pristojnost, potem tretji člen, drugi del, tam imamo izključno pristojnost, zato ker se nanaša na skupno kmetijsko politiko. Eh, zato prosim upoštevajte te posebne omejitve, ki jih imamo zelo pomembno je tudi uporabiti v amandmajih izraze, kot so kmet, kmetije, proizvajalci, primarni proizvajalci in tako naprej. Izrazi morajo biti jasni. Upoštevajte, prosim, omejitve, ki jih imamo, bomo pa seveda upoštevali vaše pripombe, ki jih naslanjate na nas. Um, imamo poročilo Đakoviča in v odboru IMKO imajo precej različna mnenja o tem. Odstavka 11 in 12 iz tega eh, poročila. Ne vem, ali bosta izglasovana ali in spremenjena. Menim, da IMKO, IMKO namreč meni, da bi morali imeti eh, trdnejši okvir, pravni okvir za nepoštene trgovinske prakse. Zdaj samo pač opozarjam na ta problem. Potem je treba poznati tudi še en kontekst. Treba se je bilo boriti za to, da smo dosegli enakovredno raven z imkom v zvezi s tem poročilom, zato moramo tudi se boriti še naprej. Celo Jean-Claude Juncker je zdaj obravnaval eh, probleme v prehranski verigi. V prejšnji teden je govoril o krizi v mlečnem sektorju in tudi o različnih dejavnikih, ki vplivajo na verigo preskrbe s hrano. Tudi komisar Hogan je bil v stiku z nami v zvezi s tem. Prejšnji teden ni bilo komisarja Hogana zaradi eh, zdravstvenih razlogov, tudi komisar Katajnen je govoril o svežnju za reševanje problemov povezanih z nepoštenimi praksami in govoril tudi o različnih praksah v različnih državah članicah, torej o tem, eh, poteka veliko razprav in uh, za odbor za kmetijstvo je zelo pomembno, da to ostane tudi na dnevnem redu. In potem še ena pomembna stvar v zvezi z mnenjem. Sem smo prišli samo zato, ker je veliko nas trdo delalo več let, da smo prišli tako daleč. Zato prosim, da to upoštevajte, da to upoštevate in da ne bi izgubili zagona. Eh, mogoče bodo nekateri rekli, ah, bodimo bolj previdni, eh, počakajmo, kaj se bo zgodilo in tako naprej. Če bi tako ravnali že pred leti, potem ne bi prišli tako daleč, kot smo prišli zdaj. Zato pravim, ustrajajmo in osredotočimo se na naše naloge. Imam v, mne, v mnenju sedem kratkih odstavkov. Menim, da je šesti odstavek tisti, o katerem bo največ razprave, kaj ti poziva pač, da potrebujemo trden pravni okvir za reševanje nepoštenih praks. Eh, nekatere belgijske organizacije so govorile o tem, da bi, imeli, da bi morali imeti prostovoljni kodeks ravnanja, nekatere druge države članice imajo drugačne rešitve, ampak kot je zapisano v odstavku 5, imamo precej različnih idej v različnih državah in mogoče bi to morali na evropski ravni bolje uskladiti. Zakaj je to poročilo pomembno in zakaj sem se na to osredotočili, ko smo zdaj le poslušali razpravo o prihodkih kmetov, eh, smo videli, da so bile ugotovitve in pripombe zelo različne. In ugotovili smo, da so prihodki zelo različni eden od prihodkov je tudi, um, prihaja iz kmetijskih subvencij in tudi to moramo upoštevati. Vemo pa, da so pritiski zelo veliki in če hočemo kmetijam zagotoviti preživetje, moramo upoštevati tudi, um, da se ta položaj uredi. Kar veliko nepoštenih praks je takih, ki prizadevajo kmete. Kajti oni imajo pač najmanj moči v tej prehranski verigi. Imamo tudi Supply Chain Initiative, ta pobuda je prostovoljna, zelo dobro je, da jo imamo, vendar pa je vprašanje, ali je res učinkovita in ali bo dala take rezultate, ki jih potrebujemo. Zdaj pa bom z veseljem prisluhnila zelo različnim pripombam kolegov. Eh, naj še enkrat povem, rok za predloge sprememb je 22. september, torej imate še nekaj časa, da jih pripravite. In eh, še enkrat upozarjam, bolj se bomo držali našega mandata, lažje bomo uveljavili naše predloge sprememb. Pomembno je, da razpravljamo o tem tudi v naslednjem letu, v začetku novega leta in menim, da da bomo s tem tudi uspeli. Hvala. Merci, merci beaucoup, madame Maginez, pour cette... Euh, Najlepša hvala, gospa Maginez, za to predstavitev izzivov in vsebine. Predlagam, da se kar lotimo razprave. Gospod Smit, izvolite. Thank you, President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nisem pričakovala, da bom prvi na vrsti, ampak hvala lepa. Sem poročevalec eh, v Sinci eh, za eh, gospod Magines in sicer za mojo skupino. Zahvaljujem se gospe poročevalki za svojo delo v odnosu do imka. To je bil velik uspeh, kar se tiče tega, da se naš prispevek resno jemlje. Res nas morajo resno vzeti. Kajti Iz naših izsledkov izhaja, da smo imeli pet resolucij Evropskega parlamenta od leta 2009 o problemih eh, verige eh, preskrbe za hrano. Imeli smo tri sporočile Evropske komisije in pa zeleno knjigo, pa trikor ni tako, da se tej temi nismo posvečali v Evropskem parlamentu. Iz eh, vidika moje politične skupine je tako, da moramo sedaj ukrepati, kajti moramo doseči napredek kajti kriza je skoraj da trajna v evropskem kmetijstvu in eh, podoba je zelo zapletena. Nimamo, eh, ni, ni tako, da nimamo dovolj podatkov, ne ukrepamo dovolj. Zahvaljujem se torej gospe eh, Magines. Ehm, vse te krize so povezane tem, da eh, imamo eh, velike akterje. Naprimer v Združenem kraljestvu imamo štiri akterje, ki eh, imajo 70 odstotkov ehm, nakupne moči. Torej imamo, isto velja za druge države, torej imamo velike sistemske probleme. Zelo podpiramo paragraf 6. Mislim, da potrebujemo zakonodajo, dovolj je bilo govorjenja kajti eh, nujno moramo upoštevati tudi širši kontekst. Države članice morajo imeti obveznosti v okviru uredbe, zlasti kar se tiče eh, nepoštenih eh, trgovinskih praks v verigi preskrbe sa hrano. To je tudi v skladu s členi pogodb. Ne strinjamo pa se z gospod Magines v zvezi s sledečim. A torej, tu so nekatere stvari, s katerimi se ne moramo strinjati. Um, mislim, da potrebujemo zakonodajo. Nasplošno pa podpiram prizadevanja eh, gospe poročevalke in veselim se sodelovanja z vami. Merci, madame euh, Aguilera. Hvala, gospa Aguilera. Muchas gracias, presidente. Eh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je poročilo, ki je v resnici zelo pomembno. In najprej bi se rada zahvalila gospe Magines za opravljeno delo in za njene predloge. Mislim, da je opravila zelo dobro delo. mislim, da se moramo osredotočati na poglobitne stvari. Sedaj gre za to, kako se bomo odzvali na situacijo. Ta problem vpliva namreč tudi na prihodke kmetovalcev. In to zadeva res vse. položaj v verigi preskrbe s hrano eh, je vsem poznan. To lahko preberemo tudi v sporočilu Evropske komisije. O tej temi smo že veliko krat govorili. Strinjam se za gospod Magines, kar se tiče sedme točke. Mislim, da je nujno, da imamo evropski zakon, kajti sedanji položaj ni enostaven imamo zelo eh, različne zakone, imamo zasebne pogodbe, imamo zasebne poskuse sporazumov in kot jaz vidim to, vodi to tudi k uh, uh, izkrivljanju trga. Prihajam iz Španije. Seveda poznam položaj uh, v Španiji. Smo neto izvoznik. In naš kmetijski sektor, je zato odvisen od številnih drugih trgov in zato smo tudi v težavnem položaju. Zato mislim, da je nujno, da bi imeli evropski pravni akt. Gre za potrošnike, ne gre samo za proizvajalce. Mislim, da je sicer prostovoljni kodeks dobro nameran, ampak Mislim, da ta samoregulacija ne bo rešila problema. Dobro, pokazali smo voljo, to je začetek, ampak prostovoljni kodeks vedenja po mojem mnenju ni zadosten, da bi izkoreninili ta problem. Pa še nekaj. Privatni trgi, da, to je pomembno. In tu moramo ukrepati. Kot rečeno, to je, zelo, to je bilo zelo pomembno poročilo in eh, tu moramo naprebovati. To bi moralo imeti tudi pozitivni učinek. Zlasti, če eh, bomo lahko vključili v to temo tudi svet in komisija. številne ulede so vlade, so ukrepale, tudi španska vlada je ukrepala, pa to ni bilo dovolj. Primer je tudi mlečna kriza, naprimer. To nas je zelo prizadelo, ampak nacionalni ukrepi niso zadostni. Tu moramo ukrepati. Mislim, da uh, se moramo zadev lotiti pri koreninah. Hvala, gospa Ribero. Ten skril žijar utrovaljih iz nivov misli, odlano se klage hlatore Makines. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegici Magines, poročevalki, podpiramo njeno delo. Oblikovala je mnenje o tej temi, ki eh, je za nas vse bolj zanimiva. Govorimo o milijardah evrov nepoštene trgovinske prakse v tem sektorju imajo zelo slab eh, vpliv na proizvajalce, zlasti pa na mikropodjetja in na majhne in srednje velika podjetja. Velika večina teh podjetij eh, se sooča z eh, nepošteno konkurenco. Stroški rastejo in prihodki padajo in zato tukaj gre nepoštene trgovinske prakse. So nekaj, s čimer se pristojni organi ne ukvarjajo, ali zaradi dvoumnosti, ali zaradi nejasnosti. Kajti e, poskušamo se izogniti negativnim e, posledicam za proizvajalce. Sedaj imamo večjo regulacijo trga, zaradi ruske krize tudi. Ampak ni poštenih eh, pravil, kajti v času krize prihaja do zlorab. Potrebno si je ogledati eh, omejene trge, kjer so naprimer 3-4 akterji. nacionalne odlo, odlo, odločitve eh, najbolj zadevajo tiste, ki so, ki so najšipkejši. Kajti majhni morajo sprejemati odločitve velikih ali pa povsem izgubijo. Potrebujemo regulativni sistem, ki bo zagotovil, da bo eh, dobavna veriga dobro delovala in ki bo vsem zagotavljala poštene prihodke. Eh, torej pobuda, ki je omenjena, je neprimerna. Imamo devet držav članic, vključno s Portugalsko in Francijo, ki so podpisali Višegrajsko deklaracijo. Na Portugalskem imamo dva sistema, prišlo je do uh, rahle izboljšave. Mislimo, da je liberalizacija trga hrane oziroma da bi morala ta liberalizacija upoštevati vse elemente verige in da je treba to regulirati in zagotoviti, da bodo vsi imeli enake pravile igre. Mille. Gospa Müller. Gospod predsedujoči, tudi sama se zahvaljujem gospi Maginez zelo profesionalno je upoštevala uh, naše uh, zahteve. Veselim se tudi dobrega sodelovanja in uh, tudi uh, se ji zahvaljujem za njen uvod. Uh, prostovoljna pobuda ne more omejiti dejavnika strahu, kajti vedno je v ozadju strah, da boš izpadel iz igre menim, da potrebujemo nekoliko več. Potrebujemo konkretizacijo in potrebujemo minimalne standarde izvrševanja v celotni Evropi, zato da bi eh, ciljno omejili nepoštene trgovinske prakse. Prostovoljne pobude imamo, ampak te nam žal ne pomagajo naprej. Eh, v Nemčiji imamo številke, Imamo naprimer štiri velike prodajalce, ki obvladujajo 80 odstotkov eh, prihodka. Naj vam še nekoliko pojasnim položaj v Nemčiji, kajti kmetje in proizvajalci imajo potem veliko dilemo. V prejšnjem tednu smo imeli demonstracijo tukaj v Bruslu zaradi mlečnih cen ampak v Nemčiji skoraj da ne mine dan, da ne bi mediji ciljno negativno poročali o kmetih. In to je nekaj, kar me zelo zaposluje. Čeprav uporabljajo naše kmete okoljske programe in dejansko delujajo okolju prijazno, ampak eh, njihovo prikazovanje v medijih je povsem drugačno prihaja do koncentracije pri eh, trgovini na drobno in sedaj si ti akteri iščajo še eh, zaveznike eh, pri nevladnih organizacijah in to me že zaposluje. In potem uporabljajo izraz trajnost in tako zelo delujajo proti kmetom. V Nemčiji imamo pobudo dobro počutje živali, to spremljajo tudi znanstveniki in uh, um, uh, To pomeni to, da veliki um, trgovci plačajo 4 cente za kilo prodanega mesa in uplačujajo v nek um, sklad za to, ampak jaz mislim, da to ni dovolj, da potrebujemo višjo uh, konkretizacijo, da potrebujemo ostrejši pravni ukvir in veselim se sodelovanja. Hvala lepa. Merci, merci Madame Muller. La parole est à Madame Delahaye. Voilà, Gospa Delahaye. Euh, je me joindrai à mes collègues pour féliciter Madame. Hvala, predsedujoči. Tudi jaz naj čestitam gospe Magine za upravljeno delo. Naj pa vse opozorim na, uspo, na uvajanje predpisov. V nekaterih državah članicah obstajajo predpisi, ki pa eh, za proizvajalce niso popolnoma zadovoljivi. Eh, proizvajalci morajo imeti posebno priložnost, da se prilagajajo predpisom, če pa bodo Eh, če pa bomo to eh, potem naredili tako, da se bodo morali kar naprej prilagajati distributerjem, menim, da to ne bo ustrezno. Mislim, da moramo najti ustrezne določbe skupnosti. Distribucija obstaja v vseh, velika distribucija obstaja v vseh državah vendar pa predpisi ne bodo vedno ustrezali proizvajalcem na skupnem območju. Zato eh, menim, da lahko res zelo koristno sodelujemo z gospo eh, McGuinness. Že 20 let delamo na tem področju, eh, vendar sem prepričana, da moramo na evropski ravni najti tako rešitev in da jo bomo tudi našli, kot jo potrebujejo vsi proizvajalci. Hvala, gospod Loazo. Hvala, predsedujoči. Kot veste, so kmetje žrtve pritiska velikih trgovcev, eh, ki so prav tako pod pritiskom, da morajo čim ceneje prodajati. Proizvajalci ali kmetje morajo včasih prodajati z izgubo samo zato, da se lahko znebijo svojih izdelkov. Nekatera jamstva so bila tudi uh, odpravljena, imamo pa jamstvo, morali bi imeti jamstvo za minimalno ceno, pod katero pač eh, kmetje ne morejo prodajati, ker bi to ogrozilo preživetje kmetije omogočiti bi morali kmetom, da prodajajo svoje izdelke tako, da se izognajo velikim distribucijskim verigam. Nekatere države članice so že sprejele ukrepe v podporo kmetijstvu, kar kaže, da je evropska politika neučinkovita in kar eh, bo samo dalo državam razloge za to, da bodo spet zahtevale suverenost. Hvala, gospod De Castro. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sam bi se rad zahvalil eh, kolegici Maginis za odlično delo. Moji kolegi pred menoj so povedali že več stvari. Kar se tiče uh, nepoštenih trgovinskih praks, nujno potrebujemo evropska pravila, več koordiniranja med državami članicami. Kolegica Aguilera je povedala nekaj, s čimer se strinjam. Sprašujemo tudi po posamičnih privatnih eh, trgovinskih eh, eh, verigah. Potrebujemo konkurenco, sicer bomo doživeli zlorabo trga, izkrivljanje trga in to je zelo pomembna tema izkrivljanje konkurenčnosti pravi, da eh, mora nek kmetovalec konkurirati za neko svetovno eh, blagovno znamko. In to eh, predstavlja težave v zvezi s tem, ali boš obstal na trgu ali ne. In nujno moramo te teme bolj upoštevati. Hvala lepa, sedaj pa gospod Flanagan. And, uh, Hvala lepa čestitam gospe Magines za njeno mnenje. To je zelo zanimivo mnenje, za večino se strinjam. To, da mislim, da je lažje eh, poiskati iglo v eh, kupu eh, sena, kot pa tukaj najti rešitev. Eden od razlogov, zakaj prihaja do nepoštenih trgovinskih praks, je ta, da je velikost družb, za katere to gre. In uh, kupci želijo biti pošteni do majhnih proizvajalcev, ampak tega ne morejo preverjati. Na Irskem uh, smo nekaj storili v uh, sektorju uh, varjenja. Uh, tukaj smo uvedli davke. Uh, majhni proizvajalci lahko preživijo. Ne samo, da preživijo, ampak celo so zelo uspešni. In ljudje lokalno, ko kupujajo njihove proizvode, se lahko odločijo, kajti potem se govori, ali naprimer varilci slabo ravnajo s proizvajalci in potem eh, jih kaznuje tako, da kupujajo druge proizvode. Treba je omejiti uh, uh, velike koncerne, spremljam naprimer a, to temo tudi v drugih sektorjih, naprimer kaj je bilo za Ryanairom. Zakaj ne bi mogli, mo, mogli oduzeti moči a, a, velikim koncernam? Oduzeti moramo moč. Alan Smith je povedal a, nekaj zelo pomembnega. Nekaj sem prebral o tem. Zanimivo je slišati, da to, kar je rekel, da je to tiger brez zob. Tukaj gre za ljudi, ki, storili, eh, ki bodo storili vse, da bi povečali svoj dobiček v Avstraliji imajo zakonodajo, ki omogoča, da skupine proizvajalcev ukrepajo, če je to v interesu javnosti. In to moramo storiti tudi mi. Potrebujemo zakonodajo in postati moramo resni. Imamo številne resolucije. In veliko smo govorili o tej temi. Na Irskem vlada presečna frustracija v zvezi s tem. Sedaj pa moramo ukrepati. Upam, da bomo mi tisti, ki bomo res dokončno rešili ta problem. Hvala. Merci, merci, M. Ferrand. La parole est. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Sebastian Talavera. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesel sem, da je gospa Magines zelo jasno pokazala, da je IMKO sicer uh, glavni pristojni odbor, ampak da je naše mnenje zelo pomembno, kajti mi smo tisti sektor, ki je v resnici prizadet. To je evropski problem. Nekateri kolegi so to že povdarjali. Direktiva leta 2005 je zaščitila potrošnika pred nepoštenimi trgovinskimi praksami. Zakaj ne bi imeli še eh, zakonodaje o zaščiti eh, proizvajalcev? Nekatere države članice imajo nacionalna pravila, ampak to vodi v veliko zmedo in to škodi izvoznikom. Iz poročilo opozarja tudi na proizvajalce sadja in zelenjave. In tu je rečeno, da imamo tukaj konkurenco uvoženih proizvodov proizvodov in da je nepoštena trgovinska praksa problem tudi za proizvajalce sadja in zelenjave, kajti prihaja do velike škode. Problem pa zadeva celotno Evropsko unijo, kajti Evropska unija ne proizvaja dovolj sadja in zelenjave. In sicer zaradi nepoštenih trgovinskih praks, ki vodijo k temu, da um, proizvajalci opustijo svojo zemljo. Odvisni smo od svetovnega trga in prej ali slej bo prišlo do krize, če ne bomo v tem sektorju ustvarili svoje vrige. Pobude so ambiciozne, kažejo tudi na določeno veliko poteznost oziroma široko grudnost strani velikih verik, so pa tudi problem. Ukrepi niso bili zadostni. Proizvajalci eh, se bojijo tega, da bi kritizirali nepoštene trgovinske prakse, kajti tako bi lahko izgubili svoje stranke, kajti odvisni so od številnih, od nekaterih elementov Eh, distribucije. Potrebujemo evropsko direktivo in to je velika priložnost za Evropsko unijo in pa tudi zato, da se borimo proti euroskepsi, kajti lahko pokažemo, kako koristna je lahko Evropska unija za eh, ta um, sektor, ki je v težavah. Oblikujemo torej zelo močno uh, direktivo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Valkar Sezo. Me sumo también a la... Hvala lepa. Predružujem se vsem, ki so čestitali gospe Magines. Spoštovane kolegice in kolegi, nič novega vam ne bom povedal, ko trdim, da je eh, kmetijski sektor v eni največjih kriz. Imamo eh, kitajsko eh, krizo, imamo ruski embargo, stroške proizvodnje rastejo. To so nesporno razlage za to krizo. Ampak tu je še mnogo več. Nepoštene trgovinske prakse in pa zloraba v eh, verige preskrbe sa hrano že leta skrbijo za veliko škodo, namreč za rentabilnost eh, proizvajalcev. Kmet, kmetovalec je vedno najšipkejši člen v verige preskrbe s hrano zato moramo ta problem odpraviti, odpraviti. Potrebujemo večje ravnotežje med različnimi akterji v verigi. Predlog Evropske komisije ni zadosten in sicer iz vseh vidikov. Uvesti moramo evropske predpise, zato da se bodo vsi akteri enako obravnavali kot je tudi eh, poročevalka eh, pravilno povedala. Eh, angažirati se moramo za evropske kmete in Evropa mora še naprej razvijati svoje predpise za to, da bomo te prakse odpravili. Le tako bomo podali jasen pozitivni signal za evropske kmetovalce. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ešvot. Um, Chairman, thank you. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se gospe Magines za njeno delo. Želel sem um, podati nekaj misli, ki temelijo uh, na mojih izkušnjah. Najprej moram sprejeti, da gre tukaj za uh, čezmejne elemente, kajti operaterji delajo v številnih državah članicah in to lahko tudi razumem, da je to vprašanje enotnega trga. Ampak ne glede na to dvomim, da bi bila zakonodaja na ravni Evropske unije dober odgovor. Kajti sam bi bil vedno za eh, lahkotno zakonodajo, za lahkoten pristop. Mislim, da bi morali izmenjevati dobro prakso. To bi bilo bolje, kot pa da oblikujemo zakonodajo, ki bo sama uperjena proti konkurenci in svobodnemu trgu in jo bo pravzaprav nemogoče uresničiti. Dejstvo je, da imamo nepoštene trgovinske prakse in sam imam veliko izkušenj s tem. Ni, nisem pa se strinjal s tistimi, ki. Nisem se strinjal s eh, eh, eh, obotvanom za industrijo. Kajti to je zelo dobro orožje, ki ga trgovci uporabljajo videl sem veliko dokazov za pogodbe nove generacije. To so pogodbe med um, trgovinskim sektorjem in pa med proizvodnim sektorjem. Vse strani delijo investicije, tveganja in dobičke. Potem sem želel uh, podati še eno pripombo. Ne bi smeli pozabiti, kako pomembno je, da eh, spodbujamo kmetovalce, torej dobavna stran, da sodelujajo, da dodajo vrednost svojim proizvodom in da izkoristijo zakonodajo, ki je tu za nje. Naj vam dam specifičen eh, primer iz moje države. Imamo zakonodajo, ki je sprostila konkurenčne zakone in skupine proizvajalcev, lahko imajo kritično maso 30 odstotkov trga. Ehm, zakon jim omogoča, da to storijo. V praksi pa se temu niti ne približamo. Nimamo. Ehm, kajti eh, ta, ta dobavna stran ima tukaj zgolj 10 do 15 odstotkov. In tudi sam moram kritizirati eh, to industrijo, sam sem kmetovalec, ampak tisti, ki protestirajo, ko so cene nizke, tih, te je treba vprašati, ali so popravili eh, streho takrat, ko je sijalo sonce, ali pa se pritožuje sedaj, ko dežu, dožuje. Mislim, da bi morali dati večji povdarek temu, da je treba dati pobudo eh, dobavni strani, da bodo ti v močnejšem položaju. Prepravljate me še Bogovik. Gospod Bogovič, prosim. Hvala. E, tudi z moje strani čestitke gospe Merit Megines za poročilo, s katerim se popolnoma strinjam in upozarja na ključne probleme, ki se v kmetijstvu pojavljajo v zadnjih letih. Mislim, da je prav, da o tem pogosto govorimo, zato podpiram, da je to že pet resolucij Evropske parlamentu, tri sporočila Evropske komisije, kajte javni pritisk na trgovinske verige mislim, da je eno od najbolj učinkovitih. Eh, veseli me tudi, da na nek način lahko povežem eh, to pobudo, to poročilo z sprejetim poročilom gospoda Mela, ki je govoril o organizacijah proizvajalcah in spodbude tem dvem, eh, predvsem sektorjem sadja in zelenjave, kajti povezanost kmetijskih proizvajalcev na eni strani je tudi prvi pogoj za to, da se lahko približno enakovredno pokvarjamo v trgovski verigi. Vsekakor je prav, da je beseda odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja pri teh poročilih močna, kajti odbor IMKO eh, za notranji trg in varstvo potrošnikov eh, ne ščiti predlovalce hrane, zato smo poklicani mi. Eh, podpiram to, da bi bila regulativa še močnejša, kajti veliko krat se nam v zadnjih letih pojavi, da enostavno trgovina tudi zaradi mednarodne menjave slovenskem primeru, odkuder prihajam, pa zaradi majhnega trga, ko lahko z ne vem, tremi, štirimi šleperi sadja in zelenjave popolnoma poruši domač trg, prihaja do takšnih situacij, kot je letošnjo leto, da je praktično panoga tik pred propadom. Kajti veliko krat prihaja do eh, sadja zelenjave niže kvalitete, predvsem pa do izsiljevanja in domače, domača ponudba enostavno nima kam na trg. Zato podpiram, da nadaljujemo s tem delom in da pomislimo pri teh izmenjavi teh dobrih praks tudi za ostrejše prijeme, s katerimi bi vsaj na nek način omogočili, da odločimo neke najnižje cene, izpod katerih enostavno ne moremo iti. Ni normalno, da se nek produkt na trgu lahko proda po četrtini, tretjini eh, lastne cene. To enostavno ni zdržno in to ne moremo govoriti o trajnostnem kmetijstvu. Merci, merci. La La parola è il Marc Tarabella. Hvala lepa, gospod eh, Tarabela. Hvala lepa, gospod predsednik. Dve oziroma tri eh, stvari imam. Najprej eh, želim čestitati gospe McGuinness, da na eni strani lahko napiše tako pomembne stvari. Dve stvari. Prvi odstavek je zelo dober in izpostavlja tudi pogajalske. Eh, Eh, moči eh, kmetovalcev in pomembne so tudi pogajalske skupine. To, kar pravi gospod Ešvat, eh, drži. Imeli smo svežen za mleko in kolektivna pogajanja. Ko je cena nizka, proizvajalci niso organizirani, ko je pa nizka, eh, se hoče organizirati. Se pravi, treba je organizirati predelovalce in veliki akteri pa so seveda koncentrirani. Tu govorimo o eh, kmetijski industriji. Druga stvar eh, je specifična. Tu ne gre za boj proti nelojalni konkurenci. E, navezujem se na to, kar je povedal gospod Salvatore Karona o tratenju e, hrane. E, se pravi, potrošnik je odgovoren za 23 kg hrane, ki se zavrže. In to je seveda težava v vseh državah članicah. Dejstvo je, da Eh, gre dosti krat eh, za eh, dobre, dobra živala, živila in dosti krat dejansko ne upoštevajo davčnih vzvodov, ki bi jih lahko uporabili proti odmetavanju hrane. Se pravi, kadar prihaja do presežkov, v proizvodnji, eh, ne smemo penalizirati proizvajalcev in ko pride pač do eh, prekomerne ponudbe, je treba pomagati najbolj revnim v Evropske uniji. Hvala lepa eh, poročevalki. Rada bi dodala še nekaj iz Nemčije. Ne vem, ali je drugod tudi tako poleg maloprodaje imamo še eno raven in to so mlekarne. Moramo posebno pozornost posvečati mlekarnam, ko govorimo o ceni mleka. Govorimo o maloprodaji, ki je koncentrirana in v majhnem številu rok, vendar. Eh, eh, mlekarn je več, vendar ni vsaka eh, mlekarna dostopna za vsake ga kmeta, kaj ti eh, eh, samo eh, regionalne mlekarne hodijo večkrat po mlekoh eh, kmetu, torej imajo določeno moč, eh, dominanco. In ko en kmet zapusti eh, mlekarno, ko ni zadovoljen s pogajanji, eh, deloma ne more dobiti pogodbe z drugo mlekarno, ker se te mlekarne usklajujejo in se podpirajo in na ta način ni mogoče zapustiti mlekarne. Eh, tu Eh, vidim, da svobodni trg se ustavlja na vratih kmetije, eh, se pravi tam, kjer mlekarna pride po mleko ne pritiska na kmeta eh, eh, zgolj eh, trgovina, temveč že predelovalna industrija, se pravi mlekarne. Drugič, v Nemčiji še vedno ne označujemo mleka tako, da bi na embalaži pisalo, odkot prihaja mleko. Zapišemo samo, kje je bilo mleko predelalo, se pravi, katera mlekarna, katera embalaža. In pred leti so imeli kmetje mlečno stavko, niso oddaljali eh, mleka eh, in tedaj so polsko, češko mleko dali v nemško embalažo in na ta način eh, pravzaprav spodkopavajo pravico pridelovalcev, proizvajalcev, da se povezujejo. Se pravi, ker na embalaži piše samo, kje je mleko predelano, ne pa odkot prihaja, je eh, možno seveda eh, zatirati kmetje in mislim, da je to velik problem v kmetijstvu. Se pravi, to je treba odpraviti zato, da bomo dejansko ustrezno oblikovali cene eh, v regiji sami. Hvala lepa, gospod Kaputo. Hvala lepa, gospod predsednik povsem na kratko, saj tudi nočem ponavljati tega, kar so povedali govorniki pred menoj. Čestitam uh, kolegici Megines za odlično delo in tudi za to, da je njeno poročilo tako konkretno. Eh, nelojalne uh, trgovske prakse zadevajo celo celino eh, v delavnici o eh, kmetijstvu smo že eh, pravzaprav osvetlili določene stvari. Mi moramo bolj ukrepati odločno in to seveda pomeni, da je naš odbor uh, tu pozvan naj bo čim bolj dejaven. Tudi jaz sem za okrepitev normativnega okvira, kot je pač povedano v točki 6, mi potrebujemo zavezujoče eh, standarde proti eh, nepoštenim trgovinskim praksam, proti izseljevanju in goljufijam Eh, kot so nekateri kolegi povedali, moramo upoštevati še določene druge vedike in jih še bolj izpostaviti. Tu imam v mislih predvsem vlogo eh, pridelovalcev in eh, njihovih organizacij. Treba je najti način za to, da zagotovimo večjo učinkovitost eh, pridelovalcev v pogajanjih. Potem pa eh, še nekaj o zasebnih trgovinskih znamkah. Te eh, so odgovorne za največjo izkrivljanje tržišča in o tem bi tudi še morali spregovoriti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Nikolson. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Eh, čestitke poročevalki. Mislim, da se vsi strinjamo z dejstvom, eh, da je poročilo prišlo ob pravem trenutku. Upam, da ga bomo uporabili tako, da bo to koristno za celotno Evropsko unijo. ne glede na to, katera vlada je bila, eh, vedno so malo prodajalci, je trgovina eh, imela odločilno vlogo. Teh se nihče ni eh, loteval. Eh, mislim, da ne smemo. Eh, kritizirati tistih, ki so se eh, eh, trudili, eh, da spremenijo stvari. Stvari niso perfektne, imamo pa pred seboj nek začetek. Mislim, da nima smisla, da imamo pravila za celo skupnost, če jih ne izvajamo povsod. In eh, oglejmo si sedanjo evropsko zakonodajo. Eh, ponekod se izvaja eh, ne posod in potem. se zaradi tega tudi soočamo s težavami. Sedaj imamo pred seboj veliko priložnost. Trgovina razvija svoje eh, znamke, uničuje tržno usmeritev v mnogih eh, področjih. Včasih se pogovarjam z ljudmi, ki predelujejo meso, perutnino in oni si želijo seveda eh, čim večje tržne deleže in kritizirajo naša pravila. Tu gre za tržne deleže in upam, da bo poročevalka pokazala, da ta odbor sodeluje v tem procesu, v razpravi. Poročevalci v senci jo bodo podprli. Mi v odboru za kmetijstvo moramo tudi povedati svoje mi bi lahko imeli nek seznam želja, ki pa ne bo uresničljiv. Lahko poskusimo pa pripraviti neko agendo in doseči to, kar je izvedljivo. Torej, poročevalki želim veliko uspeha. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Eran Gasja. Hvala lepa. tako kot večina kolegov in kolegic, podpiram mnenje eh, gospe McGuinness. Odbor za kmetijstvo bi moral biti prav tako eh, pomemben kot odbor za mednarodno trgovino. Eh, mi se spoznamo na kmetijstvo, na živinorejo in zaradi tega je tudi zelo pomembno, da Eh, mi tu sodelujemo v tej razpravi in da nas zastopa gospa McGuinness. Tu gre za trg, za to, da pridelovalci lahko delajo in živijo od svojega dela, da je eh, delo rentabilno in Vse to je seveda tudi povezano s političnimi odločitvami v državah članicah in predelovalci so najšipkejši člen v, v regiji in ukrepe, ki jih sprejemamo, eh, koristijo njim vsem. Po neuspehu leta 2003 bi morala Evropska unija biti bolj pogumna. Mi potrebujemo jasen signal za. Eh, evropsko stališče, eh, torej predloge sprememb, eh, ki jih bomo predložili, bodo prav gotovo koristili vsem. Prakse niso iste in treba je biti biti zelo jasen glede praks, ki jih uporabljajo posredniki in trgovina. Trgovinske znamke morajo biti tudi jasno eh, imenovane, saj vidimo, da ne koristijo pravični eh, trgovini in ne koristijo trajnosti eh, kmetij. To nas najbolj skrbi. Poročevalki bomo predlagali spremembo in veselimo se nadaljnega sodelovanja. Ja. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Čestitam gospe McGuinness k odličnemu delu in samotrudu. Eh, Čestitam ji tudi k pogumu pri boju zoper nepoštene trgovinske prakse. Kot večina kolegov menim, da bi s prejetjem direktive na evropski ravni lahko zatrli nepoštene trgovinske prakse. Eh, nepoštene prakse imajo posledice za majhne in srednje velike kmete in podjetnike, lahko jih je eh, Eh, vodijo v propad. Treba je ugotoviti eh, dobre pogoje tako za predelovalce in eh, trgovin, malo prodajo, Eh, treba je eh, preprečiti nelojalno konkurenco, gospodarsko odvisnost, eh, treba je odpraviti izsiljevanje pridelovalcev, ki smo mu priča na Hrvaškem in zato potrebujemo jasna pravila. Tega ne smemo prepustiti nacionalnim vladam, ker se te nočejo zameriti trgovinskim verigam. 96 eh, odstotkov anketirancev iz eh, eh, prehranskega sektorja je povedalo, da so bili vsaj enkrat izpostavljeni poskusom izsiljevanja. To nas mora skrbeti. Dejstvo je, da vse to ogroža mala podjetja in družinske kmetije. Ti se bojijo, da jih ne bodo v trgovinah Eh, dejali na police in mi želimo seveda eh, preprečiti, da bi se kakovostne proizvode prodajalo po bednih cenah eh, v, na Hrvaškem, poznaje pa to prodajalo naprej po visokih cenah v drugih državah. Prihaja seveda tudi do prepakiranja proizvod, to in zaradi tega tudi eh, navedbe porekla ne ustrezajo resnici. Stroški eh, kmetovalcev rastejo, s tem se zmanjšuje eh, dohodek in dosti krat pravzaprav podjetja prenašajo svoja tveganja na eh, kmete izrabljajo zaupne informacije in podobno in zaradi tega potrebujemo jasno zakonodajo na ravni Evropske unije. Hvala. Merci. Hvala. Gospa Senra. Eh, gracias, presidente. Eh, gracias, señora Maguines, por su trabajo. Yo, de todas formas, quería hacer varios comentarios. Y es que creo que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 sklenili, da bodo blokirali proizvodnjo in zaradi tega prihaja do tega tveganja. Vidimo, za kakšne volumne gre tukaj. Galicija proizvaja 50 odstotkov mleka v Španiji in to mora biti zadosti za pogajanja in za sporazum nujno je treba sprejeti ukrepe in potrebni so politični ukrepi, zato da bi dejansko spoštovali eh, obstoječe pogodbe in spremali dobre nove pogodbe. Gospod eh, Sulu, hvala lepa. Eh, gospa kolegica Megines, eh, v zelo kratkem besedilu ste navedli glavne probleme. Nepoštene prakse povzročajo veliko škodo, to smo že slišali. Naj nekaj povem tudi o temeljnem načelu. O tem danes govorimo zaradi tega, ker danes gledamo, kako neuspešna je prostovoljna pobuda, tako ne gre več naprej. Mi moramo sprejeti odločitev in skrbeti moramo za to, da eh, stvari ne bodo več prostovoljne. Te prakse eh, dejansko eh, škodujejo šipkim členom v verigi se pravi, eh, škoduje potrošnikom, pa tudi pridelovalcem. Pridelovalci so v gospodarsko gledano v šipki poziciji in tudi organizacijsko so v šipki poziciji, eh, saj se ne znajo zoprstaviti tržni dominanci, in eh, tako pridelovalci sprejemajo nespremljive pogoje v pogodbah, s katerimi ne morejo niti zagotoviti svojega preživetja. In zaradi tega je nujno potrebno, da delujemo v evropskem kontekstu. Mi moramo pomagati kmetijstvu, če nam to ne uspe, eh, pravzaprav eh, nimamo nobenega upravičenja za obstoj. Eh, se pravi, nujno potrebno je, da svojo pobudo eh, formuliramo eh, načela eh, in tudi določene minimalne vrednosti, ki jih morajo prevzeti vse države članice. Mi moramo Eh, mi ne smemo dopustiti, da eh, države članice eh, prenehajo z dobrimi ukrepi. Hvala lepa, gospod Rope. Ačiū, pirmininkė, prisidedu prie sveikinimų. Najlepša hvala. Naj se pridružim čestitkam gospe McGuinness. Upal sem, da bo ta dokument v marsičem koristen. Podobno situacijo smo imeli v Litmi. Parlament je moral regulirati trg mleka, vendar zaželenih učinkov do sedaj še ni bilo. Nismo namreč našli načina eh, za eh, regulacijo eh, trga. Pripravili smo osnutek zakona, vsi so bili proti in parlament se je potem odpovedal tej zamisli. Sedaj pa zbiramo podpise za peticijo eh, predelovalcev in potrošnikov, eh, ki zahtevajo od eh, evropskih institucij uvedbo obveznega sistema upam, da bomo do decembra zbrali te eh, podpise in argumente. Danes eh, so eh, kmetje nemočne, nihče jih ne ščiti, dobijo ravno toliko denarja, da ne bankrotirajo. Dodatno pomoč so prejeli v začetku leta zaradi ruskega embarga. dožnost eh, kmetov je, da pravočasno pridelajo dobro kakovost, dožnost eh, nacionalnih in evropskih institucij pa je, da zagotovijo pravično plačilo eh, kmetom glede na stroške proizvodnje. Sicer pa igre in intrige ne bodo prinesle rezultatov in težko je pravzaprav razumeti procese. in pridelovalci imajo svoje pravice, ne glede na to, kaj pridelujejo, mleko, uh, uh, krompir in tako naprej. In pravzaprav eh, za različno kakovost naj bi se plačevale tudi različne cene. Ne vem, kako smo lahko dopuščali te procese do sedaj. Hvala lepa, gospod Danta. Hvala lepa, gospod predsednik. Ko smo. Eh, poverili to mnenje gospe McGuinness, smo vedeli, da bo to delo dobro opravila. Dvojno vprašanje imam. Eh, mi smo poskušali okrepiti eh, moč predelovalcev v naši skupni organizaciji trga in ugotavljamo, da pravzaprav nam ni uspelo. Mi vidimo, eh, kako se pravzaprav povezuje eh, trgovina in vidimo, da imamo pač trgovske verige, ki v določenih državah predstavljajo 50 odstotkov celotne eh, Eh, prodaje in nizke cene dejansko zagotavljajo na eh, račun pridelovalcev. Kakšna je torej filozofija Evropske komisije o pravici konkurence? Eh, pravica konkurence je imela samo eno vizijo, da služi potrošniku danes imamo dokaj visoko brezposelnost in eh, danes eh, naj bi eh, zakonodaja o konkurenci koristila tudi eh, državljanu delavcu. Eh, in mi moramo eh, zastaviti vprašanje glede eh, konkurence. Kaj ti? Če? Eh, pravo o konkurenci upošteva državljana delavca, potem ne bo pač eh, služil eh, samo interesom potrošnika, kar pomeni, da gre v smer najnižje cene. Hvala lepa, gospod Paul Brennan. Hvala lepa, gospod predsedujoči, nepoštene trgovinske prakse so posledica eh, strukturnih problemov na trgu. Tu gre za neravnovesja v širši eh, verigi preskrbe s hrano. In to vidimo sedaj pri mlečnih proizvodih. Slišali smo, eh, da so največje težave v tem trenutku pri mleku. Mi želimo, da bi kmetje bili aktivno vključeni v varigo preskrbe in tu je nekaj, eh, kar si želimo. Mi si želimo angažma kmetov v eh, pobudi za verigo preskrbe s hrano. Eh, iz te pobude se moramo nekaj naučiti. Eh, če stvari naredimo prav eh, in upam, da nam bo to uspelo, potem morda zakonodaja niti ne bo potrebna. Vendar potrebna bo koordinacija po celi Evropski uniji in upam, da nam bo komisija pri tem pomagala. Eh, mi sedaj vidimo, čim daljše so verige, večja je verjetnost, da se pojavijo problemi. In dolge verige so tudi eh, problematične z vidika okolja in podnebja, se pravi, eh, gre, imamo veliko razlogov. Eh, se pravi, mi želimo eh, varovati podnebje in hkrati tudi potrošnika z krajšimi verigami. Mislim, da sta tu dva slona. Eh, Eden je malo prodajalec, drugi pa je potrošnik. Tudi potrošnik je enako močan kot eh, prodajalec. Eh, vele trgovine, eh, supermarketi se bodo odzivali na zahteve pot, eh, kupcev. Eh, če, eh, ne želijo uh, določene zelenjave, bo ta zelenjava izginila. Če želijo neko sadje iz Vietnama, uh, bo uh, supermarket poskrbel za to, da bo to na policah. In eh, tako so pred leti pravzaprav potrošniki eh, zahtevali zagotovilo eh, supermarketov, da naprimer proizvodi prihajajo iz pravične trgovine, ko prihajajo iz tretjega sveta. In tako je nastala pravzaprav pravična trgovina. In na ta način se je pomagalo kmetom, ki proizvajajo banane, kakav in tako naprej. In čudna situacija v Evropi pa je, seveda nimamo ekvivalenta za lastne kmete. Ko gremo v evropsko trgovino, da bi kupili proizvode iz Evropske unije, mi ne vemo, ali je kmet dobil pravično ceno. Obstajajo programi certificiranja, eh, ki nam pove, kako je bilo z rejo živali, ki nam pove, ali gre za biološko predelano hrano, ne vemo pa, ali so naši kmetje prejeli pravično ceno in na evropski ravni potrebujemo programe certificiranja, da bodo, eh, strož, eh, da bodo eh, kupci vedeli, da so kmetje prejeli pravično ceno. Opravičujem se, ker sem bil danes pozen, vendar srečal sem se zvezo kmetov iz Anglije in Velsa in razmišljali smo o programu certificiranja. In naj se navežem na to, kar je povedal gospod uh, Dantan uh, na konkurenčno zakonodajo. Mi bi potrebovali eh, nek znak pravične cene kmetom in tu ne bi ogrozili konkurence mi ne smemo samo govoriti o moči eh, trgovine, temveč moramo govoriti tudi o moči potrošnikov. In prepričan sem, da bi 20 do 30 odstotkov eh, potrošnikov bilo pripravljenih eh, plačati več za pravično plačane predelke eh, pod pogojem, da imajo garancijo, da ta denar dejansko dobijo kmetje. Eh, seveda obstajajo potrošniki, ki ne morejo plačati eh, več, obstajajo taki, ki jih prav nič ne briga za kmete, vendar 30 odstotkov potrošnikov, kupcev je pripravljenih plačati več pod pogojem, da obstajajo programi certificiranja. Hvala. Um. Banen, la parola cu domnul Buda. Hvala, gospod Buda. Mulțumesc, președinte. Foarte pe scurt, uh, felicit și eu raportoarea. Hvala, predsednik. Na kratko. Rad bi čestital poročevalki za njeno delo. Zelo pomembno je, da imamo predpise na tem področju. Tukaj v odboru Agri vsi vemo, da ni težko proizvajati, težko je prodati, zato potrebujemo take predpise. Vsi se spominjamo, kako težko je sprijemati predpise na tem področju. Samo pogledajmo nazaj, ko smo hoteli urediti predpise za mesne proizvode in označevanje teh proizvodov. Proizvajalci so temu zelo nasprotovali. Naj omenim še nekaj, kar so omenili tudi že kolegi. Interes potrošnika. Seveda želimo zaščititi interes proizvajalca, kmeta, ampak ta interes je tudi neposredno povezan z interesom potrošnika. Potrošniki morajo vedeti, kakšne proizvode uživajo. Naš nemški kolega je povedal, da je v Nemčiji popolnoma običajen pojav tak, ta, da se mleko uvoženo v Nemčijo prodaja v nemški embalaži. S tem v bistvu kaznujemo potrošnike in tega ne bi smeli narediti. V Romuniji je to kaznivo dejanje. Moramo se osredotočiti tudi na interese potrošnikov, zato ker oni pač hočejo vedeti, kaj jejo in pač njihova odločitev je, ali jejo kitajsko, vietnamsko ali evropsko hrano. Des. Hvala, gospod Des. Vielen Dank, Herr Hvala lepa, gospod predsedajoči. V imenu politične skupine se zahvaljujem gospe McGuinness, da je obdelala to pomembno temo in kot je povedal gospod Danta, eh, mi smo prav zavestno njej poverili to poročilo, ker smo vedeli, da se spozna eh, na to temo. Ne želim pravzaprav ponavljati tega, kar je bilo že omenjati. Še nekaj bi dopolnil. Nekateri kolegi so govorili o trgovinskih znamkah. Eh, tu je treba pravzaprav eh, ukrepati. Deset let je mlekarna ponujala mleko pod znamko. Potem je nekdo ponujal uh, cenejše je pač zamenjal znamko uh, oziroma je zamenjal stvari. Uh, vendar uh, dobavitelja so zamenjali. Uh, Trgovinska znamka pa je ostala ista. Če bi zamenjali trgovinsko znamko, bi vsi takoj uh, ugotovili, da se je nekaj spremenilo, ker pa uh, je vse pod isto trgovinsko znamko, nihče ne vidi, da je dobavitelj. Uh, uh, drug. Eh, in tudi trgovina ne more uh, plačevati 40 dni po dobavi mleka. To uh, je tudi problematično v pogodbah. Moramo govoriti tudi o dobavnih rokih, dobavnih časih, Eh, Majrit, s tabo se bom o tem še pogovoril in vem, da bo poročilo na koncu tako, da bo v interesu eh, pridelovalcev in moja politična skupina te bo pri tem še naprej močno podpirala. Oui, merci. La parole est à monsieur Bové. Hvala, gospod Bové. Monsieur... Zadnji govornik pred gospod Maginez. Hvala, predsedujoči. Naj najprej pozdravim pogum gospe Magines. Ne gre za prvo poročilo o prehranski verigi, to tudi ni prvo poročilo, kjer govorimo o tem, da je treba pokriti bremena in da je treba zagotoviti, da lahko proizvajalci prodajajo po cenah, ki pokrivajo njihove stroške. Prav tako smo že govorili o porazdelitvi dodane vrednosti med proizvajalci, distributerji, trgovci in tako naprej. Že leta govorimo o istih stvarih. In tudi danes je pred nami poročilo na lastno pobudo. Komisija že leta noče napredovati, komisija že leta noče narediti ničesar, da bi na to odgovorila. Edini odgovor, ki smo ga dobili med razpravo o reformi SKP, je bilo to, kar se je nanašalo na skupno ureditev trga. Jaz pa se sprašujem, kaj še sploh se lahko pogovarjamo z gospodom Hoganom. Pripričan sem, da je po eni strani treba zaščititi proizvajalce in enakomerno porazdeliti dobičke med po celotni verigi. Dobro, dobro. 5. oktobra upam, da ga bomo videli komisarja Hogana v parlamentu v Strasburgu in takrat ga moramo postaviti pred ultimat. Nisem razumel. Jutri, oh še bolje, jutri ga bomo že videli. Jutri mu moramo jasno povedati, ali se sprejme zakonodaja, ki pokriva te, ustre, te potrebe, drugače pa sploh ne potrebujemo generalnega direktorata za kmetijstvo. Če komisija ničesar ne naredi, če se komisija ne bo odzvala, predlagam, da popolnoma ustavimo pogovor z Evropsko komisijo. E, hvala, gospod Bove. Zdaj pa predajam besedo gospe Magines, da povzame razpravo o tem odličnem poročilu. Potem pa bomo prišli na zadnjo točko dnevnega reda na glasovanje. Najprej najlepša hvala za vse vaše pripombe, tisti, ki me podpirate in tisti, ki uh, Eh, postavljate vprašanja. Danes je bilo 27 govornikov, kar kaže, kako zanimiva je ta tema in kako skr nas skrbi. Vendar moramo biti tukaj previdni. Treba, se je zanaša, eh, na, na, treba je upoštevati, zakaj, na kaj se nanaša to poročilo in kaj mi lahko naredimo. Uh, Nicholson je povedal, da se moramo osredotočiti na učinkovit rezultat. Če bomo hoteli doseči preveč, potem bomo morda izgubili tisto, kar smo hoteli doseči sprva. Kolege iz vseh političnih skupin bi opozorila, da je pod, o, poročilo odbora INTE odprto, da se še da vlagati priporočila oziroma predloge spremembe, sprememb in da je rok 17. september. Potem vprašanje zasebnih oznak oziroma oznak posameznikov, o tem je govoril gospod De Castro. Zelo previdni moramo biti eh, pri tem, kako bi spremenili poročilo, da bomo to dosegli. Če bomo to povezali neposredno z kmeti, bi to mogoče lahko ohranili na tem mestu. Tukaj moramo biti res zelo previdni. Eh, sem si pa res obsežno zapisala vse, kar ste predlagali. In potem še zadnja stvar, to, kar je povedal gospod Bove. Tukaj nisem eh, zato, da bi branila gospoda Hogana, to lahko čisto sam naredi, ampak on je v bistvu prvi komisar, ki se je sploh lotil te teme, ki jo je predlagal. Mislim, da je to zelo pomembno. In potem, če gledamo pripombe oziroma to, kar je povedal gospod Juncker prejšnji teden, Tudi on se je dotaknil tega vprašanja. Nimamo nobene obljube, ampak vsaj vidimo, da se komisija zanima za to področje. In potem še zadnja stvar. Številni med nami smo pozivali k ukrepanju in menim, da v nekaterih primerjih je v, pre, v preskrbni verigi prišlo do sprememb, ampak mi menimo, da potrebujemo tudi predpise. Do konca leta naj bi dobili poročilo komisije o tem, ali naj bi ta vprašanja nadalje obravnavali na evropski ravni. Tega poročila pač pred koncem leta ne bo. Najbrž bo to v začetku oziroma v letu 2016, mogoče pa lahko o tem, kaj tudi več pove komisija. Sicer pa se veselim sodelovanja s poročevalci v Senci. Hvala, gospa Magines. Hvala za ta pojasnila in eh, hvala za kakovostno delo, ki je bilo upravljeno, kar se kaže tudi v današnji razpravi. Zdaj pa predlagam, da preidemo na zadnje poročilo v današnjem dnevu. On y va. Donc, co comme je l'évoquais à l'instant, Kot sem ravno kar povedal, se moramo še za nekaj sekund skoncentrirati, potem pa bomo glasovali o poročilu gospoda Sikerskega. Gre pa za predlog, predlog razveljavitve starih oziroma zastarelih aktov sam ne more glasovati o svojem poročilu, ker je na svetu v Luksemburgu, zato se v njegovem imenu ponovno opravičujem. Gospod Sikerski se je zval na predlog komisije, gre pa za to, da bi razveljavili direktivo sveta 76 skozi 621, ki določa zgornje mejne vrednosti ruka kisline v oljih in masteh. To je bilo, nam, vsebina te direktive je bila povzeta v uredbi iz eh, leta 2006. Potem pa bi eh, glasovali tudi o razveljavitvi uredbe 320-2006 o ustanovitvi začasne scheme za prestrukturiranje industrije sladkorja, ker te scheme ni več svetom smo dosegli dogovor prvi, v, prvem, v prvi obravnavi eh, dogovor s svetom. Gospod Sikerski pa je predstavil en predlog spremembe, kjer, eh, s katerim želi dodati eno pravno podlago. Odbor Juri je temu predlogu eh, naklonjen, je to izglasoval, torej o tem lahko. Eh, je temu predlogu naklonjen. Zato predlagam, da glasujemo o amandmaju, ki ga je predlagal gospod Sikerski, torej eh, o dodatni pravni podlagi. Kdo je za? Za predlog spremembe, ki ga je vložil gospod Sikerski. Kdo je proti? Ali se kdo vzdrži? Dva. Najlepša hvala. To pomeni, da je predlog spremembe sprijet zato zdaj predlagam, da glasujemo o, o zakonodajnem predlogu, kot je bil spremenjen, glasujemo z dvigom roke oziroma glasujemo, glasovanje je odprto. Konec glasovanja. 36 za, nič proti, dva sta se vzdržala. Poročilo je torej sprejeto. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo glasovali o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Donc, la résolution est adoptée. Resolucija je sprejeta 37 za in 2 vzdržana. Najlepša hvala. Konec glasovanja. Izčrpali smo dnevni red, ponovno pa se vidimo ob 15. Dober tek na svidenje. Yes.